Hello, colleagues. Zdaj, kolegice in kolegi, malce smo že pozni. Next, Najprej prva točka dnevnega reda. Če nimate nobenega ugovora, lahko sprejmemo dnevni red. Danes imamo jezikovno vse vse na voljo razen maltiščine, hrvaščine in galščine. Naj vas tudi obvestim, da v naša javna razprava Reshoring Europe potekala 23. septembra od 15 do 17.30. Zdaj pa moram razmisliti, kateri jezik bom govoril. Prav. Potem imam tukaj zapisnike 15. 16. julija 2015, imate kakšne pripombe? Ne. In še zapisnik z dne 3. septembra 2015, tudi glede tega nimate nobenih pripomb, kot vidim, smo pri četrti točki vzpostavljanja Evropske platforme <clears throat> proti delu na črnu. 7. maja smo sprejeli poročilo Pirinski in začeli s pogajanji svetom Medtem smo imeli že četrti neformalni trilog 8. septembra. O napredku triloga nas bo obvestil kolega Georgi Pirinski. Izvolite. Yes, uh, you, eh, Hvala, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. 8. septembra je potekal četrti neformalni trilog v Štrasburu lahko povem, da je ta akt eden od dveh, eh, ki sodijo med eh, prioritete luksemburškega predsedstva, kar je povedal tudi ministrski predsednik Šmit. Mislim, da smo dosegli napredek, ki ki kar nekaj obljublja. Pogledali smo se člene osnutka sklepa in se sredoči na večino ključnih vprašanj, ki so predmet pogajen. Poudarjal bi tri zadeve, ki so po mojem mnenju pomembni, pomembne. Eno je članstvo v platformi, kjer je treba upoštevati dva vidika. Eno je vrsta zastopanosti. udeležencev. Ena različica, ki jo predlaga tudi komisija, se nanaša na tako imenovane single points of reference, kar pomeni, da bi imeli eh, na različnih eh, sestankih različne udeležence iz držav članic, eh, glede pač na to, kateri organ je najbolj pristojen za vprašanje, o katerem se razpravlja. zato naj bi imeli neke pooblaščene predstavnike, ki pa bi sodelovali redno. Poleg tega pa bi vključevali strokovnjake in druge glede pač na vprašanje, ki bi bilo obravnavano. To vprašanje je torej še vedno odprto. V našem predlogu smo prav tako predvideli članstvo socialnih partnerjev, ne samo držav članic. Po dva socialna partnerja iz vsakega sektorja gospodarstva, kar zna biti problematično za druge strani v trialogu. Želeli smo izpostaviti, če želimo resnično obravnavati oziroma rešiti vprašanje neprijavljenega dela z ustreznimi ukrepi, je zelo dobro, če vključimo tudi socialne partnerje na evropski ravni, ki se seveda soočajo s posledicami neprijavljenega dela. Tukaj nas torej čaka še veliko dela. Na splošno pa se vedno znova pojavi razprava o tem, ali bodo vsi člani sodelovali v vseh pobudah ali pa bo šlo v posameznih primerjih samo sodelovanje med državami članicami ali tudi z evropsko ravnjo, kjer je potrebno na medvladna povezava. To so torej vprašanja, o katerih še razpravljamo svet sodeluje konstruktivno v trialogu. Seveda morajo biti vključene vse države članice in sprejemati skupne odločitve, tako da skupaj poskušamo najti neko končno besedilo z izborom ustrezne terminologije. upamo, da bomo dobili končno različico nekje v novembru. Še vedno se moramo lotiti uvodnih izjav, ki pa so povezane z vsebinskimi členi, o katerih smo se kar temeljito pogovorili. Naš cilj je torej, da dobimo neko končno fazo do konca tega leta, kar pa je seveda precej optimistična ocena. Hvala lepa, pa, kolega Pirinski. Želim vam veliko uspeha pri nadaljnih pogajanjih eh, in veliko uspeha. Zdaj pa bomo nekaj vključili. Upal sem, da bo več prisotnih koordinatorjev in članov odbora. Želel sem se namreč vrniti na temo, ki sodi po drugo točko. Mm, namreč eh, podati moram primpombo, prejšnji teden smo imeli eh, sej odbora, kjer smo imeli dve poročili in tudi dve vprašanje za komisijo. Obe vprašanje komisiji in svetu sta se nanašali na ravnanje na področju prekarnega dela. Šlo je predvsem za vprašanje izvajanja direktiv, ki smo jih že pred časom sprejeli v parlamentu, ki obstajajo kot zakonodaje na evropski ravni. V odboru smo se morali zelo zbrati, zato da smo eh, pripravili seznam eh, teh eh, vprašanj. Moram povedati, da je, bila, da je bilo to prvo vprašanje za ustni odgovor, ki sem ga zastopal za odbor v odnosu do komisije in rad bi bil koliko se da diplomatski in naj povem, da je bil odgovor gospoda Dombrovs, ki so hm, razočaranje, praktično ni povedal ničesar. proučujemo, bomo obravnavali. Pri nas imamo pregovor, ki ga se ne bi eh, povedal, ampak dejstvo je, da komisija mora proučiti vprašanja in eh, vsebinsko odgovor ni bil eh, smisel in na to gledam kot na želitev odbora za zaposlovanje, tako da se bom odzval z ustreznim eh, dopisom eh, na to, če nimate ugovora. Zdi se, da ne. In tako bomo nadaljevali s peto točko, ki je gre za vprašanje skupnih določb o Evropski skladi zvezi z ukrepi za Grčijo. Zadeva je takšna. S koordinatorji od odbora smo se dogovorili, da bomo vsebinsko sodelovali oziroma želeli sodelovati v skladu z eh, členom 54 eh, poslovnika, torej da želimo sodelovati pri obravnavi. Pristojni odbor, odbor za regionalne zadeve, pa je pa še ni določil svojega ravnanja v tej zvezi. Mal kasneje se je regi odločil, da bo izvedel hitri postopek v skladu s 50 členom. Oba postopka sta bila v nekem nasprotju. Najti smo torej morali nek dogovor, kako bi bil naš odbor udeležen pri tem vprašanju, predvsem, ki gre tukaj v prvi vrsti za vprašanje časa. Gre namreč za uporabo skladov in novih določil za uporabo skladov. Tukaj ne smemo namreč izgubljati časa, zato da bo to zadeve čim prej začele delovati. Zato smo se dogovorili za uporabo člena 54, kar pomeni, da se v skladu s 50. členom hitro lotimo vprašanja. Eh, odbor Ligi pa bo ustrezno upošteval tudi naše mnenje oziroma ga preuzel v svoje poročilo tem eh, smo dobili pravico, da podamo svoje menenje glede tega vprašanja na osebinski ravni in mislim, da bi moralo biti to v interesu vsem, kot tudi, da hitro delujemo, tako da bodo skladi začeli delovati. In za to vprašanje torej gre. Prisrčno pozdravljam eh, gospoda Petra Brkovica, ki je enot za politiko razvoja in strateško. Eh, ko upravljanje izglede eh, regijo in bi mu kar predal besedo. Izvolite. Hvala lepa. In zahvaljujem se tudi odboru za zaposlovanje za vabilo komisiji, da predstavi predlog glede spremembe CPR-ja. Zadevo bom predstavil najkrajše. Mogoče, če pa boste imeli kasneje kakšno vprašanje, bom se veselje na nje odgovoril po eh, vrhu 12. Mm, julija in 15. julija sklepe je komisija 17. Eh, julija sprejela uredbo o skupnih določbih, eh, določb, s katero naj bi omogočilo srezno črpanje skladov v Grčiji. V obdobju 2014-2020 je komisija predlaga, da se poveča uvodno prefinanciranje za 7 odstotkov. To pomeni 3,5 odstotke za vsako leto v letih 2015 in 2016 za RDF, Evropski socialni sklad, kohezijski sklad in uh, sklad za pomorstvo in ribištvo. To dodatno prefinanciranje bo sprostilo v dveh letih eh, dodatno milijardo 500 milijonov vsakem letu 2015 in 2016, kar bo omogočilo izvedbo več projektov in hitrejšo izvedbo teh projektov. Cilj je, da čim prej zagotovijo financiranje teh eh, projektov, zaradi tega je treba vložiti vloge za financiranje do konca leta 2016. Prav tako predvidevam ukrepe za obdobje 2007-2013. Želimo si hitro sprostitev v zadnjih pet odstotkov plačil, ki se običajno zdržijo do zaključka programov. Predlagamo tudi, da popolnoma odpravimo obveznost eh, nacionalnega sofinanciranja, kar pomeni, da imamo 100 odstotno eh, financiranje strani Evropske unije, kar bo omogočilo takojšno sprostitev. 500 milijonov leta 2015 in še 500 milijonov v letu 2016. Ključnega pomena je, da bo ta zadeva dosegla upravičence in sicer čim prej in omogočila ustrezno finančno upravljanje. Zato komisija zahteva, da grške oblasti ustrezno uvedejo mehanizem, ki bo omejil porabo teh eh, sredstev. Grške oblasti so že sprejele ministerski sklep 14. augusta za vzpostavitev takšnega mehanizma omejitve. Grške oblasti bodo sklado z eh, tem sklepom morale poročati za leto 2016 pa za leta 2007 do 2013. Kar zadeva proračunske vplive ukrepov, ne bom jasen, tukaj ne gre do sprememb eh, zgornjih meja plačil v okviru večletnega finančnega okvira. Tukaj gre za neke vrste front-loading eh, plačil, ki je proračunsko neutralen v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira. To bi naj bi financirali z vmesnimi plačili za programe 2014-2020, ki so niže, kot smo pričakovali. V letu 2015 bomo lahko ostali torej v okviru obstoječih proračunskih eh, postavk 2016, bo komisija ocenila prognoze, spremenjene prognoze držav članic in odločila, ali je treba, potrebna sprememba proračuna za leto 2016. To se bo zgodilo nekje sredi oktobra. Naj povem, da je ta predlog tudi neutralen, kar zadeva plačilni načrt, ki je bil dogovorjen med tremi institucijami glede zaostanka pri plačilih, ki se je nabral v zadnjih letih. Poglejmo se zdaj učinke teh ukrepov. Zato, da bi ti ukrepi lahko delovali, mora ustrezno se vključiti v izboljšan grškega gospodarstva. Zato potrebujemo ustrezno likvidnost in eh, sklade. Naj pa bi organizirali tudi ad hoc sestanke na terenu, da bi prilagajali ukrepe. Prav tako bo potekalo spremljanje dela grških oblasti. Če zaključim. Evropski skladi so že veliko prispevali k okrepitvi grške kohezije, gospodarske, socialne in teritorijalne. Grčija se sooča z izjemnim problemi, zato moramo ta predlog sprejeti čim prej in tako zagotoviti potrebno likvidnost. Čas, kot je povedal gospod predsednik, je ključnega pomena. Se, se zaključuje program 2007-2013, eh, konec leta. Eh, na ta način pa lahko tudi dejansko vplivamo na realno gospodarstvo, tako da upam, da bo ta predlog čim prej sprijet. Hvala lepa. Najlepša hvala za kratko poročilo, za jedrnato predstavljeno informacijo. Kolegica Monon Šantje ima zdaj besedo. Merci. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, GD eh, Regio, da ste nam jedrnato predstavili ta razvoj. Rada bi le dejala to, da se vsi želimo pomagati Grči in Grkom in to čim bolj učinkovito. In želimo pokazati, da, lahko, da je lahko Evropa zelo učinkovita in hitra. In to enako velja tudi za pobudo za zaposlovanje mladih. Tam smo tudi povečali sofinanciranje, to zelo hitro, kajti tako smo lahko zaključili uh, to v treh mesecih. Torej Evropa, če želi hitro učinkoviti, delovati in to tudi uspe. In to je naš izziv. Drugič. Rada bi se izrekla glede tega, da ko govorimo o 100-stotnem financiranju programov, govorimo o financiranju programov, menim, da ni prav, da govorimo o sofinanciranju, če pa financiramo nekaj stotno. Torej, recimo Bobu Bob, sto odstotno financiranje je financiranje programa. Mislim, da moramo biti res zelo natančni glede tega, kaj ti druge države imajo morda druge potrebe in lahko pride do težav z političnim in strateškim razumevanjem Evrope. Tretjič. Tu se pogovarjamo o kohezijskih sredstvih. In to je nekaj, če se ne smemo pozabiti. In ko gre za kohezijska sredstva, to pomeni, da tu je, če nekaj se ne potem smo mi tu zato, da spodbujamo socialne politike, politike zaposlovanja in tako naprej. Zato se želim, da zelo jasno dosežemo zelo močen vpliv, socialni vpliv tega stotstotnega financiranja. In sem rekla financiranja, ne sofinanciranja. Torej, res moramo biti zelo jasni, zelo natančni, pa tudi se moramo jasno držati svojih socialnih, političnih ciljev. In gospod predsednik, računam na vas. Hvala lepa. Georgi Pirinski je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Vsekakor obstajajo upravičene razlogi, da razmislimo o različnih možnih načinih pomoči za Grčijo v državah v kateri se je znašla. Tudi sam bi se pridružil zahvalam za predstavitev komisije. Prav tako eh, bi se pridružil pomislekom kolegice glede očinkov kohezijske politike. Naj vas upozorim samo na to, da obstajajo določeni problematični vidiki v Bolgariji. Kljub sočutju do Grčije ugotavljamo občutek, da je eh, Grčija v boljšem stanju kot eh, še v tej situaciji Bolgarija. Se trudi izpolniti zahteve glede uravnoteženega proračuna, uravnoteženih javnih eh, financ. In zato se med državljani širi občutek, da bolgarski državljani po eni strani plačujejo visok socialni davek eh, za finančno stabilnost, po drugi strani pa se od njih pričakuje, da vlagajo v skupne doložbe za obdobje 2014-2020. In ni videti, da je bilo razumevanje za to, da je država, ki poskuša izpolniti pogoje želi tudi več vložiti v to. Komisija bi mogoče morala najti neke možnosti za proaktivni pristop reševanja problemov Grčije. Tako da bi se mogoče morala bolj osredotočiti na izpolnjevanje zahtev v okviru kohezijskih eh, skladov. Tako da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 da imamo v Evropski uniji trenutno velike konflikte med tistimi državami članicami, ki ne sprejemajo beguncev oziroma niso niti sposobni sprejemati beguncev in na drugi strani držav, ki sprejemajo veliko beguncev, kar velja tudi za gospodarsko situacijo. V Evropski uniji imamo države, ki niso v takšnem gospodarskem stanju, da bi lahko po krizi reševali lastna vprašanja in potrebujejo učinkovito solidarno podporo drugih držav članic Evropske unije. In to je velik izziv za celotni evropski projekt. Vidimo, kako potekajo razprave v državah članicah, kako potekajo razprave v parlamentu. In opažamo, da prihaja do zelo ostrih konfliktov, zaenkrat še na ravni besednih dvobojev, lahko pa se zadeve tudi spremenijo. Prav zato je tako pomembno, da uresničimo predlog komisije. In sicer tako, da bodo to podprle vse države članice. treba zahtevati sofinanciranje od držav članic, ki tega preprosto ne morejo, ne zmorejo. Prav tako pa je treba upoštevati druge komponente predloga komisije. Vendar pa moramo v tem odboru in v Evropskem parlamentu vedeti in se zavedati, da ne bo neskončno novih možnosti ne bo prišlo do podpore drugih držav članic, če nam ne bo uspelo rešiti Grčije. Zato v tem odboru, pa tudi v celotnem parlamentu, nosimo odgovornost eh, za to, da zadeve ustrezno tudi izpiljemo, da Grčiji pomagamo, tako da bo ponovno sposobna skrbeti zase, da bo popolnoma. Pa delujoča država znotraj Evropske unije. In tukaj nimamo več veliko možnosti na voljo. Ni dovolj, da se s tem ukvarjamo socialnega in gospodarskega vprašanja. Gre za kohezijo, za povezanost med evropskimi državami. Hvala lepa, Monika. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se komisiji za zelo. Uh, jasno predstavitev tega predloga, ki ga popolnoma podpiram. Mislim, da tukaj govorimo specifično o ukrepih za Grčijo. Ja, mislim, da ne bi bilo smiselno, če širimo razpravo z vključevanjem drugih zadev, ki niso predmet tega predloga. Čestitam tudi vam, gospod predsednik, za kratkost vašega mnenja, ki ga tudi popolnoma podpiram, potem, ko sem ga prebrala. Seveda je treba ponuditi finančno pomoč in to hitro in učinkovito. Ta predlog bo to omogočil in ga zato popolnoma podpiram. Hvala lepa. Gospod Mata. Merci. Hvala. Gospod predsednik, na kratko. Kaj zadeva to pomoč Grčiji? Zdi se mi, da zato, da bi povišili še več eh, vačnih ukrepov, ki jih bomo, vrčanih ukrepov, ki jih bomo eh, naložili grškemu ljudstvu, sedaj sprejemamo nekakšne proti ukrepe. In tudi za nekakšno, eh, nekakšno skrb, preden bo prišlo do nekakšne paljativno skrb pred smrtjo pacijenta, torej grškega ljudstva moram povedati, da žal ne morem prebrati tablice kolega zaradi slabega vira, kolega Edman. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Predlog eh, v zvezi z eh, pomočjo mm, Grčiji zasluži našo podporo. Ampak tudi tukaj je slišati neke dvome. Jasno bi morali povedati, da ima ta posebni mehanizem tudi poseben značaj. Gre za izjemo zaradi izjemnih težav Grčije ker je torej za izjemo. Če bi lahko drugim prejemnikom kohezijske pomoči zagotovili, da gre tukaj za izjemo, potem mislim, da ne bi bilo nobenih eh, pomislekov glede potrebnosti financiranja za Grčijo v naslednjih eh, letih. V duhu solidarnosti moramo to podpreti, ampak eh, z pripombo, da gre za izjemni ukrep, gospod Fontulis. Pa je pa gospod eh, predsednik. Grčija je že pet let v globoki gospodarski krizi. Od Grčije pa se sedaj zahteva, da spremeni svede tretji vrčevalni program in slediti enakim navodilom, enakemu receptu, ki se v preteklosti ni obnesel. Hkrati pa se Grčija obada z velikim problemom vala beguncev, kar pa ni grški problem, ampak eh, evropski problem in tudi v končni fazi svetovni problem. Nemčija je eh, začasno nehala izvajati šengenski eh, sporozum, kar pomeni, da je v Grčiji trenutno zatečeni veliko beguncev, ne glede na to, koliko denarja bo Grčija od Evrope dobila, ne bo zadošalo za oskrbo beguncev. Prihaja zima, nimamo infrastrukture, ljudje spijo na ulicah, na prostem. Kaj se bo zgodilo, če bodo ljudje po zimi ostali na cesti? Prej ali slej se bo situacija tako poslabšala, da ne vemo, kakšne bodo posledice. Hvala lepa. Gospod Šulce. No, to, kar sem zdaj e, slišal, na to ne moremo stati tiho. Če se kot Grk eh, pritožujete proti Grčiji, bi morali razmisliti o tem, kako eh, je kdo ravnal z begunci v zadnjih mesecih. No, zdaj bom preprosto utišal to razpravo, ne želim splošne grške razprave, ne želimo razpravljati o Nemčiji, ne govorimo nasplošno o beguncih, ampak imigracijah ampak govorimo o vprašanju zaposlovanja in eh, socijale in uporabo skladov za pomoč Grči. Samo o tem govorimo. Seveda bi lahko govorili o marsičem, tudi jaz imam kakšne pripombe eh, glede Grči, ampak eh, namenoma jih ne pravim, tukaj gre za pomoč krči in očinkovite ukrepe in o tem zdaj govorimo. Predlagam, da zadevo sprejmemo brez eh, nadaljnih eh, predlogov sprememb. Regi bo jutri sprejel svoje mnenje in naše mnenje je pri tem upošteval, tako da bo zadeva speljana vendar pa bo sekretarjat si zapisal vse pripombe, ki ste jih je eh, podali. Vprašanje prihodne uporabe sredstev v skladu je nekaj, o čemer prav gotovo lahko v prihodnosti razpravljamo. Vprašanje je, eh, kakšen dostop imajo šipke od krize prizadete države do kohezijskih skladov. Pozoril bi tudi eh, na pripombe gospe Monank Šatije, da moramo upoštevati uh, ustrezne pogoje financiranja. To si bomo torej zapisali, tako da ne bomo pozabili na te zadeve. In prosim, da eh, potrdite to mnenje v skladu z 50. členom, brez eh, predlogo sprememb ima kdo kaj proti, ne. Potem pa lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za glasovanja za danes. Gospod predsednik, imate? Je ja, in opozicijo, moč mu pozi. Dan registriraj jih ene gegenstvene. No, sem si zapisal, da imamo enega proti in s tem zaključujem to točko. Torej, elektronsko glasovanje in sicer gre za dva primera EGF, sklada za prilagajanje globalizaciji. globalizaciji. Naj podam najprej pripombo, preden nadaljujemo z glasovanji. V obeh primerjih je pristojna delovna skupina obravnavala vprašanje Opla kot tudi Ford Genka. In sicer zelo kritično, prav tako se ukvarjajo z osebino možnosti v Nemčiji transfernih družb in skrajšanega delovnega časa. Komisijo smo tudi večkrat zaprosili, da še enkrat eh, zadeve preveri in sprejme oziroma dobavi pristojni delovni skupini dodatne informacije. Delovna skupina se je končno odločila v obeh primerih da da zeleno luč za črpanje sredstev iz EGF-a. O tem se bomo še, s tem še bomo še ukvarjali pri poročilu o oceni uporabe tega sklada v točki 9. Vprašanje je tudi ali ni eh, velikim podjetjem eh, lažje priti do sredstev iz EGF-a in ali ne bi bilo smiselno razmisliti, da bi malim in srednjim podjetjem, ki tega dostopa nimajo, in se pa tudi hitreje znajdejo v težavah, ne bi omogočili boljši dostop do sredstev iz Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji ne, bi vas prikrajšal za to razpravo, ki bo pod deveto točko. E, Sej bo to vprašanje pomembno tudi pri pripravi poročila o izvajanju sklada za prilagajanje globalizaciji. Mislim, da je pravi čas, da o tej temi govorimo, saj se pripravlja to poročilo o izvajanju. Toliko k obema točkama za glasovanje. Torej najprej bom glasovali o Adam Opel. Prosim, da glasujete, kdo je za. Naj dvigne roko, se upravičujem, prosim, da glasujete. Danke. Damit ist Hvala, sem je zadeva Adam Opel, sprejeta. In zdaj še primer nege Ford Gink. Kdo je za? Prosim, da. Z elektronskim glasovanjem to potrdite. Ste vsi glasovali. Tudi ta predlog je sprijet. In s tem zaključujem glasovanje za danes. To je vse, eh, o čemer smo morali danes glasovati. So, Potem pa nadaljujemo sedmo točko dnevnega reda, delavke v gospodinstvu in negovalke v Evropski uniji. Tu gre za prvo izmenjavo o osnutku poročila odbora FEM. Besedo dajem kolegici Tanji Gonzales Penjas. Torej, poročevalki. Buenos días. Hvala. Včast mi je, da sem delala na tem mnenju o delavkah v gospodinstvu in negovakah v EU in to iz več razlogov. Prvič, zato ker upam, da bomo s tem mnenjem in skupnim prizadevanjem vseh tistih, ki smo tu, bomo dali eh, pravi zagon v to smer, da bomo izboljšali delovne razmere teh delovk in delavcev in da bomo dosegli priznanje tega dostojnega dela, ki ga naša duša potrebuje. Vendar pa se ga stigmatizira in podcenjuje. Gre za tematiko, ki je zelo raznolika, zelo raznolike situacije pokriva. In tudi zato je to prav izziv za naš odbor. Ko govorimo o kompleksnosti situacije dela v gospodinstvu in negovalk, moramo govoriti o kontekstu, v katerem se nahajajo. Gre za raznolikost profilov delavk v zelo različnih pogojih, imajo zelo različne odnose eh, z delodajalci. Po eni strani imamo situacijo, ki je precej specifična za te delavke. Odvisne so, ranljive so glede na delodajalca, kajti pogosto delajo v domu delodajalca. In po drugi strani zelo težko dosežejo priznanje svoje delovnih izkušenj in težko, in težko se vključijo v reden trg dela. Obstaja velika raznolikost profilov teh delavk in zato smo to upoštevali pri svojem mnenju. In obstajajo določeni elementi, ki jih moramo upoštevati, če želimo doseči zakonodajo, ki bo dejansko učinkovita. Že sam naslov mnenja omenja raznolikost. Govorimo o dveh različnih eh, vrst zaposlitev. Torej imamo delavke v gospodinstvih in negovalke. Negovalke recimo skrbijo za otroke, starejše osebe in tako naprej. V obeh primerjih gre za različne mm, zahteve glede izobrazbe in znanj. In znotraj EU želimo spodbujati profesionalizacijo teh dveh kategorij. Pogosto to upravljajo e, ženske, ki so zelo usposobljene, vendar jim tega nišče ne prizna. Moramo tudi zagotoviti socialni položaj teh delavk glede na druge delavce, ki se nahajajo na trgu dela. To je strateški element za to, da dosežemo enakopravnost na trgu dela. Kajti v praksi gre za to, da gre za dela, ki jih izvajajo ženske, velike večine. Zato v mnenju govorim o ženskah, o delavkah, kajti v praksi je tako, da se z negovanjem, z gospodinskimi deli predvsem ukvarjajo ženske. Drugič, kakšno raznolikost še poznamo na tem področju? Imamo pravno razliko, razliko med recimo um, delavkami, ki prihajajo iz neke države članice in delavkami, ki so nezakonite imigrantke. In to seveda vpliva na njihov socialni položaj. V nekaterih eh, primerjih imajo te delavke uh, Eh, socialne pravice, imajo pogodbe in tako naprej. Eh, druge pa nimajo nobenih zavarovanj, to je nevarno ne le zanje, temveč za celotno družbo. Zato je nujno spostaviti mehanizme za to, da bomo zagotovili eh, zakonito zaposlovanje teh žensk in tudi na ta način, da omogočimo podpore družinam, ki najemajo takšne negovalke. Potem tretjič, razmerje z delodajalci pogosto gre za delavke, ki jih najame družine. Lahko pa jih tudi najamejo agencije ali podjetja. Nekatere pa recimo lahko najamejo diplomati tretje držav v Evropski uniji. In zlasti v teh primerjih je težko preverjati, uh, uh, ali se izvaja evropska zakonodaja o delu zaradi posebnega položaja diplomatov. Inšpektori morajo delati oziroma upravljati svoje delo ne glede na upravno-socialni položaj, v katerem se nahaja takšna delovka. In kaj je še nekaj prav posebnega v, v tem delu, ki se ki poteka v gospodinstvu ali da ostala, da ostale dejavnosti? Nekatere delovke recimo živijo s družinami, ki zaposlujejo druge, pridejo delat za nekaj ur in nekatere so tudi žal žrtve trgovine z ljudmi, nekatere so tudi mladoletne. Torej, imamo zelo zapletene, zelo različne situacije. To ni nič novega, to že vse vemo, to so že proučevali različne ustanove. In več poskusov je že bilo, da bi regulirali te oblike dela. Imamo konvencijo Medan organizacije za delo številka 189 in priporočilo, ki izhaja iz te konvencije. No, le nekaj držav članic pa je ratificiralo to konvencijo. Zato menim, da je nujno, da ustrajamo pri tem, da morajo države članice EU, ki niso še ratificirali te konvencije, da to storijo in to brez odlašanja. In tiste, ki so ratificirali to konvencijo, naj izvajajo. Obstaja že določena regulacija, vendar bilo bi dobro, če bi imeli tudi skupni evropski zakonodajni okvir. S tem bi zaščitili evropske delavke in s tem bi tudi prisilili države članice, da se držijo svojih obveznosti. In s tem bi tudi vključili delavke, ki so zunaj eh, področja uporabe konvencije številka 189. To so recimo tiste, ki le občasno izvaja to vrstno delo. In zato je dobro, da imamo skupni okvir bila sem v stiku z delavkami, pa tudi strokovnjaki za to področje. In vsi so povdarjali, vsi ljudje, ki imajo res izkušnje iz prve roke, koliko se zakoni dejansko izvaja, koliko, koliko se izvaja konvencija. In Finska, Belgija in Portugalska so uh, ratificirali to konvencijo. No, uh, ti, te delovke so razočarane uh, glede izvajanja zakonodaje, ki že obstaja. In negovalke in delavke v gospodinstvu morajo poznati svoje pravice in dožnosti pogosto se niti ne zavedajo svojih pravic. Zato moramo promovirati poznavanje teh pravic s pomočjo različnih mehanizmov. Lahko bi imeli recimo eh, urad za informacije, telefonsko linijo, spletno stran, zato da lahko takšne delavke vedo, kakšne so njihove pravice in da se lahko tudi pritožijo, če pride do zlorab. Žal je teh zlorab Eh, veliko preveč. Zlasti zato, ker, se, to, ker to delo poteka v domačem okolju, pri nekomu doma. Zlasti moramo tudi zavarovati pravice eh, delovk migrant, kajti prav te pogosto ne prijavijo zlorab, ker se bojijo, da jih bodo izgnali iz države. In najbolj pomembno je, da tem ženskam tudi omogočimo, da se lahko združujejo. Njihovo delo je zelo težavno oziroma ne omogoča tega, da bi se lahko tradicionalno sindikalno združevale. Zato bi se morali prav posebej potruditi, zato da bi omogočili sindikalno združevanje delovkam v tem sektorju. In zato bi predlagali uh, vzpostavitev zadrug, združen, uh, um, za takšne delavke, pa tudi recimo spostavitev zavarovanj in tako naprej za, ta, za te kolektive. Naj povem, da si moramo res prizadevati za to, da bi zboljšali delovne pogoje za te delavke. Te storitve so koristne ne le za posameznike, temveč tudi za celotno družbo. Vzpostavljajo se na ta način nova delovna mesta, hkrati pa skrbimo na ta način za družbo, ki se stara in omogočamo na ta način tudi usklajevanje zasebnega in družinskega življenja. Tradicionalno so ta dela upravljala, upravljali ženske, brez plačila, znotraj uh, družine. No, uh, to so tudi eh, torej, naloje, ki so pomembne za. Eh, vzpostavlja, za ohranjanje druži, torej, tistih del, ki, sicer, ki so sicer ženske nekoč v preteklosti delale brez plačila, sedaj pa eh, so ženske vključene v trg dela in zato potrebujejo negovalke, ki upravljajo ta gospodinska dela. V številnih družinah lahko vsi eh, člani družine delajo zunaj doma, saj vedo, da nekdo skrbi za njihov dom, za njihove otroke, za njihove starejše člane družine. In po zaslugi dela teh delavk lahko torej tako delujemo. Zato moramo um, tudi plačati to delo in moramo se biti proti stereotipom, ki pravi, da je to delo pravzaprav nekaj, česar ni treba posebej uh, spoštovati. Mislim, da moramo to spremeniti in moramo izboljšati uh, pogoje dela za te delavke. Še za konec imam še tehnično vprašanje, oziroma komentar, prišlo do, do napadka v prevodu besedila. Ko govorimo o delavkah, eh, oziroma go, go, tu piše, da govorimo o delodajalcih uh, moških. Ne, to je napaka, moralo bi pisati delodajalci nasplošno, ne ločujemo jih po spolu. Jutri imamo sestanek ob pol dvanajstih, povabili bomo številke, številne negovalke in delavke v gospodinstvih in z naj bo tudi Konstantina Kuneva, počevalka iz Borafem. In tako bomo lahko iz prve roke spoznali problematiko teh delovk, zato da bomo uh, lažje upravili svoje delo in upam, da bomo lahko izboljšali delovne pogoje teh uh, kolektivov. Hvala. Hvala, Tanja. Predvsem na opozorilo za jutri, za srečanje z gospodinskimi delavkami in res priporočam predvsem predstavnikom svojega spola, da se odeležijo te razprave prvi pa bo dobil besedo poročevalec v senci, kolega Klotrona. Euh, Kot moški se bom tudi ukvarjal s tem vprašanjem, kajti to je vprašanje, ki zadeva vse. Hvala poročevalki, mislim, da je to zelo pomemben dosje. To je sektor, ki je pravzaprav neviden, to je sektor, ki ga ne vidimo, ki ga vidimo zelo malo, vendar pa je pomemben za ustvarjanje dodane vrednosti, za dodane vrednosti za družbo. Tudi pročovak je tem govoril o tem, kako je to pomembno za ravnovesje med družinskim in poslovnim življenjem in tako naprej. Zato moramo poskrbeti, zato moramo poskrbeti za ta sektor poleg tega pa gre za veliko število ljudi. Sicer nimam številk, uh, nimam podatkov, vendar na svetovni ravni mislim, da MOD pravi, da imamo več kot 120 milijonov ljudi, ki delajo v tem sektorju. In pogosto delajo v zelo slabih pogojih. Glavna težava je raznolikost situacij. Ima veliko raznolikosti glede vrst delav, glede vrst dela, ki ga delajo. In potem so tudi razlike med državami članicami. Če situacijo analiziramo v eni državi članici, bomo videli, da je situacija lahko posebno drugačna kot v neki drugi državi članici. Vendar naš cilj mora biti to, da izboljšamo status oseb, ki delajo v tem sektorju. Gre seveda tu za, nek, za zelo specifično delo, ker ljudje delajo v zasebni sferi. In to je nekaj, če se ne smemo stregledati. Kaj to pomeni, da, da ne moremo uh, kopirati in prilepiti uh, statut uh, delavcev nekega podjetja v zasebni sektor, kajti gre za posebno drugačno realnost in moramo postevati specifičnost tega sektorja in pogojev dela. In veliko tega dela poteka na črno in pred tem se moramo boriti. Tu je pomembna vloga javnih organov, pa tudi socialnih partnerjev in socialnega dialoga. In še nekaj za konec kaj za me je najpomembnejše. Mislim, da ravno izvajanje konvencije številka 189 mednarodne organizacije za delo. Mislim, da bi to bil pomemben korak naprej in v vseh državah članica bi morali izvajati to konvencijo, s tem bi eh, bistveno izboljšali položaj uh, Eh, delavk v sektorju dela, eh, gospodinski del. Ja, Hvala lepa. Morda mi dovolite pripombo. Dejansko delovno mesto v industriji težko primerjamo z delovnim mestom delovke v gospodinstvu. Zato bi morali praviloma pravice delovk v gospodinstvu, ker so v bistvu na šipkejši situaciji, okrepiti v zasebnem pravu, kaj ti zaposleni v industriju imajo velike pravice pri soodločanju, imajo zelo močne zastopnike uh, delavcev, tega pa delovko gospodinstvo nimajo. To je samo osebni komentar z moje strani. Sedaj pa ima besedo gospa Blinkevič Jute. Hvala, gospod predsedujoči hvala tudi poročevalki za osnutek, za osnutek poročila in tudi hvala za predstavitev. S kolegi sem se že pogovarjala o tem, da moramo upoštevati, da, so, da je treba izboljšati pogoje za poslovanje delovk v gospodinstvu in negovalk, kajti najpomembnejše je, Delavske pravice je treba zaščititi. Države članice bi morali sprejeti ukrepe, da bodo v tem sektorju zagotovljeni pošteni eh, delovni, poštene delovne razmere. Pomembno pa je tudi, odpraviti nezakonito delo na tem področju. Pogosto se ženske izkoriščajo, tudi otroci delajo na tem področju. Pomembna pa so tudi nadomestila v primeru materinstva, bolezni, nesposobnosti za delo, kar velja tudi pri drugih delovnih mestih. In te pogoji ne bi smeli biti različni, ne bi smelo biti diskriminacije še ena pomembna točka. Ženske, ki so zaposlene v tem sektorju, bi morale imeti dostop do ustreznih informacij. Številne so priseljenke iz drugih držav. Sedaj, če pogledamo trenutno situacijo, bi jih lahko bilo še več takih. Zato bi morale imeti ženske dostop do informacij. Kaj jih pričakuje, kakšni so pogoji za poslovanje, kakšna je zaščita. Poleg tega pa bi morale imeti možnost enostavne uporabe postopka pritožbe. Ta mora biti pre, zelo enostavno dostopen pri kršitvah njihovih pravic. Države članice moramo izredno pozvati k temu, da upoštevajo konvencijo MOD, da jo tudi ratificirajo in izvajajo. Omenila sem že dejstvo, da je tu veliko nezakonitega dela brez pogod po delu, fiktivno se pogosto ustvari neko delovno razmerje in zato je treba zagotoviti, da se na platformi proti nezakonitemu delu zadostni meri upoštevajo tudi delovke v gospodinstvu in negovalke. Poleg tega mislim, da bi morali naš v mnenju omeniti tudi varnost in zdravje pri delu delovk v gospodinstvu. Naprimer, čiščenje neke hiše. Tu se uporabljajo kemikalije in današnja direktiva sicer predvideva zadostno zaščito delavk, ki jih posredujejo agencije. Pri neposrednem delovnem razmerju z delodajalcem pa to ne velja. Zato bi morala te predpisi veljati tudi za delovke, ki so v zasebnem delovnem razmerju neposredno z delodajalcem in ne preko agencije. naš odbor bi moral izpostaviti tudi, da je delo na tem področju še vedno premalo cenjeno. Plačilo je zelo nizko, pri tem, da 83 odstotkov dela na tem področju opravljajo ženske, ki dejansko dobijo zelo malo za to delo. Delavke res ni imajo občutka, da so zaščitene, zato je socialni dialog zelo pomemben. Dialog s sindikati. Treba je ustrezno zastopati interese teh delavk. Poleg tega mislim, da moramo zagotoviti pot za okvirni sklep v zvezi z delavkami v gospodinstvu in negovalkami v Evropski uniji. Če tega ne bomo naredili, bomo še naprej samo govorili, dejansko pa se ne bo nič zgodilo. Hvala. Hvala lepa za depane Gereke. Res je, potrebujemo profesionalizacijo na področju delov v gospodinstvu in negovalk. To zahtevam kot član družinske stranke že dolgo družina moramo pomagati. Sem za pregled gospodinstv. Gospedi, ki delajo na tem področju, morajo biti zavarovane, morajo imeti zagotovljeno socialno zavarovanje. In tu je treba birokracijo zmanjšati. V Franciji in Belgiji to že dolgo let izvajajo. Uh, dajmo spodbude za to, da bodo vse države članice uvedle tak sistem, kajti s tem se borimo proti delu na črnu in s tem ne razbremenimo le družin, ampak materam in očetom zagotovimo več prostora, s tem, da več časa, kjer se bodo lahko posvečali otrokom. In zahtevam vsem, da se za to zauzamete. Milijone družin v Evropi, pa tudi v številnih drugih skupinah nam bodo hvaležni. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gospa Hawking za Alde oziroma njeni. Bi jo kdo zastopal strani Alde? Gospod Kalve Čampa. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsednik nasplošno lahko rečem, da se strinjamo s to skrbjo za to tematiko pri Alde in s tem, kar je povedala pročevalka, seveda besedilo, ki ste nam ga predstavili, je za nas spremljiv. Morda bi lahko še dodali nekaj zadev, zanimivih zadev. No, seveda pa to se boste odločili pripravljavci mnenja. Sicer mislim, da moramo izpostaviti razliko kulturno, družbeno znotraj držav članic, ko obravnamo to tematiko. In bi znotraj evropskega okvirja, ki ga seveda podpiramo, bi morali imeti konkretne ukrepe za izvajanje, ki bi upoštevali tudi to raznolikost država članicah. Vse države članice pa imamo delavke v gospodinstvu in za nje je značilno, da gre za ljudi, ki so veliko pomagali pri ženski emancipaciji, kajti osvobodile so ženske. Torej, ženske so zaradi njih lahko začele delati. Zato menim, da moramo imeti veliko spoštovanja do tega poklica, tudi zaradi tega. To, to bi morda lahko zapisali. In drugič, s tem bi tudi zaključil, na točko 4, kjer govorimo o tem, da je treba podpirati spodbujanje organizacij za varstvo delavk. Obstajajo tudi delavci, recimo šoferi in tako naprej. No, tu piše, da pač mm, moramo spodbujati takšne organizacije. To se mi zdi zelo dobro. Recimo v moji državi je to sicer težko tako se združevati, vendar ne smemo pozbiti, da že obstajajo določena združenja in se imenuje sindikati. Tako da bi lahko pozvali sindikate naj izvajajo svoje funkcije. Ne pa da imamo vedno več novih združenj, ki bodo uh, zelo specializirane, vendar to ne bo veliko koristilo. Imamo sindikate in tudi sindikati bi se morali zauzeti za te delavke. In mislim, da bi morali jih pozvati. Sicer mi eh, diskriminiramo, ker rečemo, gre za neko delo, ki pa ne spada v področje sindikatov. Ne, mislim, da jih moramo pozvati, naj pravijo svoje delo. Hvala, gospod predsednik. Jetzt wäre Jean Lambert dran von. Sedaj bi morala spregoti Jean Lambert, ki pa je ni. Nikogar od zelenih ni. Izjemoma. Potem pa Laura Ageja, ki je tudi ne vidim. Jo bo kdo zastopal? Ne potem pa bomo, smo zaključili poročevalce v sencu in Elizabet Monašati ima besedo. Merci. Hvala, gospod predsednik. Kratka in denata bom, kajti veliko smo že slišali. Bi pa radi spostavljali dve zadeve, ki sta mi zelo pomembni. Dve zadeve, ki sta nujni. In sicer moramo eh, izpostaviti mladoletnost delavk. To je nekaj nujnega, kajti v delu gospodinstvu ima, imamo veliko mladoletnih žensk in Evropa mora poskrbeti za to, da so te mladoletnice zaščitene. In drugič, pravni okvir, evropski pravni okvir. z izvajanjem konvencije MOD. No, sta pa še dve zadevi, kjer moramo iti dlje od tega, kar je zapisano v mnenju. In sicer v točki 3 priporoča naj se vsaki državi članici uvede urad telefonska pomoč in spletne strani za pomoč in obveščanje o pravicah delavk. No, kot je danes kolega Klod eh, Rolo. To niso le delavke, vendar moški imajo enake težave. Če imamo spletno stran za pomoč, na voljo delavkam, potem moramo pomagati moškim in ženskam. Nič dobrega ne bomo naredili, če imeli kakšno spletno pomoč le za ženske, če pa ne bomo poskrbeli za moške. Mislim, da to ni naš evropski duh enakopravnosti moških in žensk. Zato je predlagala, da točko te spremenimo ta spletna stran za pomoč ne more biti namenjena le ženskam. Če bomo to storili, potem bomo pokopali boj za enakopravnost delavk v gospodinstvu. Gospa pročvaka, prosim, bodite res pozorni, kajti to nam bo škodovalo pri našem skupnem cilju. Drugič. Točka pet. Povdarja pomen profesionalizacije sektorja za spodbujanje kakovostnega zaposlovanja, boljši delovni pogoj in dostopa do usposabljanja. Tudi bi, tu bi morali uh, um, dati priznavanje uh, sposobnosti. Če želimo uh, izboljšati pogoje dela, potem moramo omogočiti priznavanje znanj in izkušenj, ki jih imajo te delavke, če želimo res profesionalizacijo. In potem se seveda lahko povrnemo na prejšnjo točko. Telefonska pomoč, spletne strani niso le za delavce, temveč tudi za delodajalce. Če se želimo boriti za profesionalizacijo, za potrditev izkušenj, potem moramo vključiti tudi delodajalca. Tudi on mora sodelovati uh, pri tem, torej pri sami izboljšavi uh, kompetenc za ta dela.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 Predstavitev. Problem delavk v gospodinstvu. In res je, dejansko bi morali tukaj spremeniti žensko obliko. Upoštevati je treba tudi moške, ki jih je vedno več, ki delajo v gospodinstvu na vrtovih, pri različnih popravilih in tako naprej. In mislim, da bi morali tudi moško obliko upoštevati pri tej obliki zaposlovanja. Všeč mi je tudi predlog tretje točke, kjer poročevalka predlaga telefonsko pomoč in spletne strani za pomoč in obveščanje pravicah delavk zelo pomembno je, da poznamo svoje pravice za to, da se počutimo varno, ampak varno se počutimo tudi, če poznamo naše dožnosti in pa načela, ki veljajo, če opravljamo neko delo. Vsak izmed nas je že kdaj doživel, da je začel no, z novim delom. In Tudi mi v parlamentu smo se počutili dosti bolj varno, ko smo vedeli, kakšne so naše dožnosti. V, v dokumentih pogosto pozabimo omeniti, da imamo poleg uh, pravic tudi dožnosti in prosila bi poročevalko, da upošteva tudi to, da se tudi takšni elementi odražajo. Pa še nekaj bi pripomnila. če ta sektor prikazujemo kot del trga delovne sile, potem bi morali izpostaviti tudi poznavanje tujih jezikov. Poročevalka pravi, da se sektor vedno bolj razvija in to predvsem pri osebah, ki delajo v tujini. Zato, da se jim bo olajšalo delo in da se bodo lahko pripravili, bi morali izpostaviti tudi vprašanje poznavanja tujih jezikov ali kulture ali pa kako deluje država. Hvala. Danke, Danuta. Hvala, Danuta. Še štiri imam na seznamu govorcev in sicer dvakrat komisijo, potem pa, če bo poročevalka še želela. Ali se strinjate, da tukaj zaključimo seznam? Jean Simon, Anisande Jorgi Perinski in nam prosfonturi so se še prijavili k besedi. Potem dvakrat komisija, potem poročevalka. Nihče drug se ne prijavlja k besedi, torej bomo tako postopili za to, da bomo tudi lahko napredovali. Žan Simon. Hvala lepa. Rad bi izkoristil to priložnost izjemno progresivne razprave, da pošljemo sporočilo tudi levici v Veliki Britaniji in pa sindikatom, ki se sprašujejo, ali res profitiramo, ker smo člani Evropske unije. Jaz jim pravim, pogledajte, pojdite na splet in si od samega začetka oglejte to razpravo, oglejte si uh, uvodni govor poročevalke, ki je deset minut govorila o pravicah delovke gospodinstva negovalke. Poslušajte, kaj je povedala eh, gospa, eh, ki je govorila tudi v imenu desnice. In to ni neka razprava v petek popovdan, ko nihče ne posluša. To je sredi tedna, zelo pomemben termin v eni izmed najbolj pomembnih zakonodajnih ustanov v Evropski uniji. In mi imamo veliko koristi od tega, predvsem lenivica v Združenem kraljestvu in če tega ne veste, potem je treba morali biti malce prisluhniti temu, kaj dejansko počnemo tukaj. Hvala lepa, kolega Simon. Sedaj pa Anisander. Ja. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Rada bi se navezala na stvari, ki smo že slišali. Rada bi poudarjala potrebo potem, da priznavamo kompetence teh delavk v gospodinstvih. Pogosto so to ljudje, ki pristanejo v tem sektorju, ki nimajo um, di, di, torej, poklicnih uh, diplom za to delo, vendar znanja pridobijo in pomembno je, da bi ta znanja lahko priznali z nekakšno diplomo, ki bi omogočila tudi, da zamenja delovno mesto in tako naprej, zato da bi se ustrajala pri tem. Delo. Torej, ta, to mnenje je tudi priložnost, da jasno rečemo še enkrat, da se moramo boriti proti eh, delu na črno in tu moramo pozvati države članice naj pravijo svojo nalogo in moramo tudi podariti. Mm, Popodarjati to, da moramo zagotoviti uh, pogoje dela za te delavke in moramo se tega lotiti na preprost način kot je dejala naša kol kolegica, lahko bi imeli uh, kupon za zaposlovanje, kot je to recimo v Franciji. To omogoča preprosto plačilo, hkrati pa omogoča socialno varnost eh, delavkam, saj so na ta način tudi socialno zavarovani. Torej, to so te zadeve, na katere sem želela pozoriti. Hvala, Georgi Pirinski. Hvala lepa najprej bi se tudi jaz zahvalil poročevalki za njeno delo in njeno predanašno predstavitev. Želel sem izkoristiti to priložnost, da vas opozorim na pomembno nalogo tudi bodoče platforme. Kajti govorimo o posebnih pogojih. Torej, ta platforma, kot je bila predstavljena tudi strani komisije, je platforma, ki naj prepreči delo na črno. Ali res želimo preprečiti delo, del, eh, delo v gospodinstvu? Ne. gre bolj za regularizacijo, kot je tudi omenila Tanja. To pa je bilo postavljeno pod vprašaj v raznih razpravah, kajti želimo legalizirati seveda obe praksi, želimo tu deliti izkušnje, kot so bile omenjene tukaj, ustvariti, se pravi, telefonsko linijo za informacije, potem možnosti tudi eh, zastopanja za te delavke, oblike certificiranja njihovih sposobnosti in pa kvalifikacij in tako naprej. Zato bi prosil kolege, ki so se odeležili razprave, Eh, o platformi in ki so bili zadržani, da platforma ne bi bila samo za preprečevanje in zaviranje, ampak tudi za spodbujanje in omogočanje oblik, ki bodo zagotovile, da bo to delo tudi urejeno. Strinjam se s kolegom Šonom, da je ta razprava progresivna, kot je pravi, je proaktivna in je tudi konsenzualna. Namreč strinjamo se, da potrebujemo celo vrsto ukrepov za to, da bo to zelo pomembno delo tako priznano, spoštovano, kot tudi zaščiteno. Zaključiva bi z vprašanjem, ki je bilo izpostavljeno. Mislim, da ni neke jasne statistike o tem, koliko je takšnih delavk v Evropski uniji. In zato potrebujemo podatkovno bazo in to interaktivno bazo podatkov in informacij in to bi bila ravno ta uh, platforma. Hvala. Gospod Fontulis, hvala lepa. Mislim, da ni dvoma, da storitve, ki jih nudijo tako moški kot ženski delavci v gospodinstvu, da to ni pod vprašajem. Gre za razno razna dela v gospodinstvu, očiščenje, devrtnarjenje in tako naprej. Ampak te ljudje potrebujejo doljeni za delo, potrebujejo pa tudi certifikat. Morajo biti prijavljeni v registru zavodo za poslovanje, kaj ti delajo na zelo konkretnem področju. Žal je tako, da marsikateri od teh delavcev izhaja iz vrst gospodarskih beguncev in marsikoga tukaj izkoriščajo, a tudi delojemalci, ker ne želijo plačati davkov in socialnih prispevkov, prosijo za plačilo na črno. Nevarnost pa je, da pogosto plačila potem ne prejmejo, zato potrebujemo integriran, celosten okvir, v katerem se tako zagotovijo pravice delavci, ampak opišajo, delavci, ampak opišajo tudi njihove dožnosti. Druga pomembna tema pa je obdavčitev. Če v Grči zaposlujemo osebo na tak način, potem imamo tu delež delodajalca in to je neke vrste dokaz, Pogosto je namreč tako, da so ljudje plačani šele naknadno pri na področju davčne otaje se lahko ta tema uredi tako, da se ljudje plačajo preko bančnih nakazil. In tukaj bomo videli, kakšni so denarni tokovi in tako lahko denar prejmejo po pravni poti, tako kot bi dejansko moralo biti. Hvala. Hvala lepa. Pozdravljam sedaj gospod Patricio Perelabat in pa gospod Sofi Kamera strani komisije, katera bo prva spregovorila. Informirate mich mal ein Zettel falsch oder? Imam napačne podatke tukaj? Patricia Braj, podatke imate delam v GD eh, zaposlovanje in sem bila tudi pristojna za delovni dokument in hvala za vaše mnenje, za vaše delo. Nimam kaj dosti dodati tej razpravi, bom pa v stiku s poročevalko, zato da se lahko pogovorijo o vsem, kar smo danes slišali. Hvala. Hvala, potem smo zaključili s to razpravo. Predvidevam, da bo poročevalka pripombe vključila pri svojem nadaljem delu, pa še sam bi podal nekaj pripomb prvič. Upravičeno je vprašanje, da statistično uh, ugotovimo, kakšen, kako visoko je število eh, delok v gospodinstvu v Evropski uniji. Spomnim se, da sem bil pred štirimi leti poročevalec za podobno um, poročilo. MOD nam je takrat dal številko približno 30 milijonov delok v gospodinstvu v Evropi. To številko je seveda treba preveriti, ampak to. Uh, Um, jasno kaže, da ne gre samo za neko malo panogo, ampak za zelo veliko dimenzijo. Druga pripomba pri kulturnih razlikah, ki so bili omenjeni v razpravi, no, te lahko obstajajo, ampak enotne pravice in socialne pravice za uh, te zaposlene, ki so pogosto zelo zaposlani, pa bi bili nujno potrebni. Posebej se veselim poziva kolega Šambona, da če Alde pozove delavce naj se eh, pridružijo sindikatom, sem prvi, ki se pod to podpišem. Potem pa imamo naslednji no, točko dnevnega reda, to je strateški okvir za varnost in zdravje pri delu za obdobje 6. junija je Evropska komisija pripravila poročilo o strategiji za 2007-2012 in o tem bomo govorili. Poročevalec je kolega Ole Kristensen, ki ima brez nadaljnega besedo. Eh, Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v senci, pa tudi drugim kolegom, ki so dali veliko konstruktivnih predlogov. Cilj je tudi v tem, da dobimo večino za poročilo, kajti potem bomo imeli priložnost uh, izvajati pritisk na komisijo z našimi predlogi. Imeli smo že prvo srečanje poročevalcev v senci in dialog je bil zelo pozitiven, vsi so si prizadevali doseči neko soglasje. Nismo pa imeli zelo veliko časa govoriti o tem poročilu na našem zadnjem srečanju, zato me veseli, da danes lahko razpravljamo o tem poročilu. Seveda ima veliko prednosti, če imamo dobra pravila in če se zauzemamo za izboljšanje delovnega okolja. 4 tisoč ljudi približno vsako leto umre zaradi nezgod pri delu in več kot 150 tisoč pa zaradi z delom povezanih bolezni. Seveda je treba nekaj ukrepati. Naložbe v dobro okolje dela, to je dobro za konkurenčnost podjetij in to je dobro tudi za javne finance. Najpomembnejše pa je, da je to dobro za vse ljudi, ki vsak dan zbolevajo zaradi bolezni, ki se jim dogajajo nesreče ali smrti in so s tem soočeni pri svojem delu. Poleg tega pa lahko pokažemo, da Evropska unija tukaj dela razliko, se razlikuje od drugih držav. V tem eh, poročilu je omenjeno tudi sporočilo komisije eh, za nadaljevanje strategije z leta 2007 do 2012. Komisija je tukaj opravila dobro delo v zvezi z obstoječimi eh, rešitvami, ampak ko gre pa za konkretne rešitve in, iz, in obvladovanje zivo na tem področju, tukaj pa ni tako dobro. Najpomembnejši cilj današnjega poročila je pripraviti konkretne predloge, zato da se lahko najdejo rešitve in zato da lahko prispevamo k premagovanju teh pomembnih izzivov in da se mora biti vsega skupaj lotimo malce bolj ambiciozno. Najpomembnejše prioritete v poročilu so psihosocialna tveganja, kot so depresije, burnout, stres. Zato je res nujno zbrati več podatkov na tem področju. Pri malih in srednje velikih podjetjih in mikropodjetjih je treba zagotoviti upoštevanje previl. Majhnim podjetjem pa je treba seveda tudi pomagati pri uresničevanju teh zakonov, da bodo lahko poštevali te pogoje. Vemo, da obstajajo tudi administrativna bremena, kar se tiče upoštevanja uh, delovnopravnih pogojev, ampak to je od države do države različno. Gre za nacionalno izvajanje pravil, torej ne toliko za to, da je treba pravila sprejeti, ampak za to, da jih je treba upoštevati. Potem mutageni rakotvorne snovi, tukaj potrebujemo več mejnih vrednosti v Evropi. Postaviti si moramo tudi cilje za zmanjšanje teh eh, kriterijev, zato da bomo res zagotovili, da to, kar počnemo, res tudi deluje. Potem obolenje mišic in okostja. Tudi to je pomemben problem in tudi tu potrebujemo rešitev. Obremenitev z azbestom. Tukaj bi vsaj potrebovali neko vrste screening in pa nacionalne akcijske načrte. Potem, kar se tiče nadaljnih prioritet, moramo okrepiti ulogo nadzora pri delu in povečati ulogo socialnih partnerjev. treba je tudi izvesti ocenjevanje tveganja, kar mora biti glavni instrument pri delu. Nove tehnologije, izzivi, ki so s tem povezani, na tem področju je treba tudi ukrepati. Pa moramo se izmenjati dobre prakse in jih širiti. To je tudi nekaj, kar je pomenilo na tem področju in vesel, že prav zanima me, kaj bo kolegi povedali na to. Hvala lepa. Hvala Ole, potem pa. Začnimo s poročevalci v Sencu. Šošmah za ELS je prvi. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz bi tudi uh, omenil odlično sodelovanje s poročevalcem Olim Kristjansenom in tudi delo z drugimi poročevalci v Senci. Mislim, da lahko pripravimo dobro poročilo, saj se zavedamo številnih izzivov, ki jih je Ole že predstavil, trenutna situacija, številne nezgode, veliko število poklicnih, s poklicem povezanih eh, bolezni. Za nas je nujna enaka zaščita za vse delavce, ne glede na to, iz katere države in iz katerega sektorja in kako, eh, prihaja in v kako velike podjetju dela. Mislim, da je to uh, vodilo za te predloge. Eno glavnih vprašanj je o tem, ali potrebujemo novo zakonodajo na področju um, varnosti in zdravja pri delu. Mislim, da ne, mislim, da pa so, je potrebna še razprava, mislim, da je potrebna prilagoditev na nova tveganja, naprimer direktiva za zaščito eh, delavcev zaradi ogrožanja rakotvornih in mutagenih snovi, potem pa je treba tudi uh, se posvetiti bio- in nanotehnologijam, tu so potrebne zdatne raziskave, to je osrednjega pomena in tu moramo zahtevati nadaljne preiskave. To me vodi do točke, o kateri bi rad eh, govoril. Torej, prejšnji teden sem bil v Luksemburgu na konferenci, to je bilo po plenarnem zasedanju in tam je bilo z vseh strani slišati, da vlada pomankanje podatkov. Kako lahko še dodatno zbiramo podatke in jih tudi enotno ovrednotimo? Kako torej bomo obdelali te podatke? In predvsem pri psihosocialnih tveganjih in tudi komisija opozarja, da je to velik problem. Potem nadaljni problem je tudi obolenja mišičev, mišičja in kosti. In ta problem bo vedno večji zaradi starajočega se prebivalstva. Ljudje vedno dlje tudi ostajajo v eh, službi in opozoriti je treba na pilotni projekt Evropskega parlamenta skupaj z Oško, torej pristojno agencijo. Mislim, da tu lahko marsikaj eh, izvemo in pridobimo. Potem pa tudi vprašanje eh, preventive, tudi tu je treba razviti pravo uh, kulturo. Potem pa še vprašanje robotov. Roboti naj bi eh, bili neka pomoč, pogosto pa to ni tako. V določenih sektorju to predstavlja velik izziv. Še eno področje, na katero bi omenil, kar je omenil tudi Ole, uh, Torej, eh, to je azbest. Eh, vedno smo mnenja, da azbest poznamo, da zadevo obvladamo, vendar stvar ni taka. Parlament je že leta 2013 v poročilu kolega Stevena Juksa opozoril na to, da je še veliko dela potrebnega za model skrininga in pa registracijo azbesta v posameznih državah članicah. Uh, torej zato, da se bodo načrti izdelali in pa tudi izvajali. Mislim, da je treba ta pristop še enkrat podkrepiti. Toliko z moje strani in tudi jaz se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR, gospod McIntyre. Uh, uh, um, Hvala lepa začela gospa McIntyre. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za svoje poročilo in tudi za način, kako je organiziral sestanke z um, poročevalci v Senko. Mislim, da smo našli marsikatero skupno točko in tudi glede detajlov pri predlogih sprememb smo uh, na dobri poti, da najdemo kompromise. Mislim, da imamo dobro poročilo, ki ga lahko vsi podpremo. Kar veliko predlogov sprememb je bilo v zvezi z tem poročilom in zahvaljujem se tudi Oleju za vse kompromise, ki jih pripravlja in za vso energijo, ki jih v to vlaga. Zelo pod, se, podpiram idejo, da se podprejo uh, mikro in mala podjetja tudi v zvezi z upoštevanjem pravil um, za varnost in zdravje pri delu. Tu se zauzemam za poenostavitev, pa ne zato, da bi se zmanjšala raven varnosti in zdravja za delavce, ampak zato, da se olajša podjetjem razumevanje tega, kar je nujno, kakšne so njihove obveznosti in da jim omogočimo izvajanje teh pravil brez velikih administrativnih bremen in stroškov. Eh, podpiram to, da govorimo o obvladovanju tveganja, ne pa, da se eh, eliminira kakršenkoli tveganje. Večkrat smo se pogovarjali o tem in ta ideja, da tveganje enostavno odpraviš, kot sem povedala tudi že na sredstvu sestanku poročevalcev v Sencu, to se zveni. Uh, kot da boš gradil samo eh, eno nadstropno eh, stavbe, um, ne pa več nadstropnih, zato ker tam lahko padeš dol. Ampak ta tveganja zmanjšaš s tem, da gradiš, se gradiš ograje ali pa držala na stopnicah in tako naprej. Ne pa, da samo gradiš eno nadstropne stavbe. In upam, da bo to tudi izraženo v poročilu. Podarek bi moral biti tudi na obvladovanju tveganju, ne pa v obvladovanju administracije. Vse skupaj mora biti praktično in pokazati, da je učinkovito. To vse tudi uh, ustreza politikam in temu, da moraš imeti tudi dokumente urejene. Ampak, če se to ne izvaja, potem vse skupaj ni nič vredno. Torej, treba je obvladati tveganje, ne pa uh, administracije. Potem izvajanje je tudi zelo pomembno, ampak to je tudi v domeni držav članic in moramo priznati, da zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu najdemo na različnih mestih pri različnih državah članicah in tudi uh, Njihova podpora in priznanje je različno in treba je podpreti države članice pri izvajanju te zakonodaje, ne pa, da poskušamo to narediti na mesto njih in ne smemo ponuditi en, enolične evropske rešitve, ampak moramo dati državam članicam možnost, da to same storijo in zato moramo podpreti nacionalne strategije. Mislim, da je to vse, kar sem želela povedati. Um, zelo pa me je spodbudilo sodelovanje vseh skupin na srečanjih poročevalcev v senci in veselim še, ne, še nadaljnjih. Hvala. Danke, Anteja. Hvala lepa, Anteja. Renate Weber, ali je naslednja? Hvala lepa. Naj se pridružim kolegom, ki so se zahvalili poročevalcem za odlično delo, ki ga je upravil pri trem dosejo so kar zadeva specifične izzive, ki se nanašajo na strateški okvir Evropske unije za varnost in zdravje pri delu, nova tveganja, male in srednja podjetja, ki morajo upoštevati zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, ustrezni okvir in zanesljivi podatki pri ugotavljanju najboljših praks. Prav tako bi izrazile veselje ob konstruktivnem sodelovanju med poročevalci in poročevalci senci iz drugih političnih skupin, se nam je doslej uspelo doseči široko soglasje glede pomembnih zadev pri dolgoročnih socialnih prednosti za vse odeležene stranke, tako delodajalce kot delojemalce, kot tudi družbo kot tako, vzpostavitev ustrezne strategije, potreba for technical support, guidance, and exchange of good practices as support tools for small. Potrebujemo pa seveda tudi ustrezno podporno orodje za mala in srednja podjetja, zato da lahko izpolnijo zahteve na področju varnosti in zdravja pri eh, delu. Danes popovdne bomo imeli tudi sestanek poročevalcev v senci kjer bomo obravnavali še nekaj ključnih vprašanj, pri katerih so potrebne nadaljne razprave. Nekateri od njih so izjemnega pomena sploh za mojo skupino, za skupino Alde. Predvsem gre za veliko breme birokracije in eh, potrebo po poenostavitve regulativnega okvira. Trenutno imamo veliko število z eh, zakonodajnih aktov, ki negativno vplivajo predvsem na male in srednja podjetja, ki proizvajajo 85 odstotkov delo, vseh delovnih mest v Evropi. Potrebujemo zanesljive, primerljive podatke za opredelitev novih eh, strategij, ki bodo omogočali spopadanje z novimi izzivi. Varnost in zdravje eh, pri delu mora upoštevati tudi demokratske faktorje in upoštevati eh, te faktorje pri vsakršnem izvajanju zakonodaje glede varnosti in zdravja pri delu. Ampak kot rečeno, pripričana sem, ker zelo konstruktivno sodelujemo, da bomo dosegli dogovor glede glavnih eh, ključnih vprašanj. Hvala lepa. Neukleskljivotež bi bil na vrsti. Kdo bo prevzel? Tanja. Izvoli. Hvala, gospod predsednik. Gospod Silikotis se opravičuje, vendar pa bi rad. Eh, povedal eh, svoje mnenje, ki ga bom predstavila jaz. Najprej hvala poročevalcu za odlično delo na poročilu, tudi za predloge sprememb. Veseli nas, da so kompromisni predloge sprememb okrepili eh, navzočnost predstavnikov delavcev, ko gre za varnost in zdravje pri delu veseli nas poseben interes strani mikropodjetij in malih in srednje velikih podjetij in potrebe potem, da jih podpremo. Recimo o tem govori kompromisni predlog s njim 8a. Potem je vključen vidik enakopravnosti spolov v predlogu s 12b in 20b potem imamo osebne zbe kronične bolezni, potem stres in prekerno, in prekerno delo je tudi nekaj, kar je vključeno v prednost mnoge poročila. To je dobra podlaga za razpravo, vendar določenih stvari ne moremo podpreti in bomo zato popovdne predstavili kompromisne predloge. Najprej vprašanje povezovanje Eh, pričakovanje življenjske dobe in uh, upokojitvene starosti. To je v kompromisu ena, mi tega ne podpiramo in predlagali popovdne druge predloge sprememb. In potem drugič. Uh, eh, 19c, tu govorimo o prožnosti. Mi smo pripravljeni se pogovarjati o prožnosti, vendar prožnost ne sme pripeljati v prekernost. Gospod Filikiotis se zahvaljuje pročevalcu in zelo pozorno bomo sodelovali pri tem delu, zato da bomo kolektivno zaključili celoten postopek. Hvala lepa, Karima Deli je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala našemu kolegu in pročevalcu, gospodu Kristensenu, za delo, ki poteka in ki zelo prijetno napreduje. Danes popovdne bomo imeli pogajanja med pročevalci v senci, vendar bi pa rada povedala eh, nekaj zadev. Že na prvem sestanku je bilo jasno, da nas konsens združuje glede tega, da mora biti ta tematika v srčiki evropske politične agende. To mora postati prednost naloga evropske politike. Doslej že imamo 24 direktiv, ki so omogočili državam članicam izboljšanje situacije glede varnosti in zdravja pri delu. Sedaj pa nam manjka ta strateški okvir in pozivam komisijo, da nam da ta okvir. Kaj ti prišlo je do stagnacije, do celo poslabšanja kot nekdanje pročevalka za to temo. Smo že leta 2011 imeli poziv za tako strategijo, sedaj pa je leto 2015, ne smemo več izgubljati časa. Evropski parlament se je že izrekel glede eh, te tematike. Ne gre za to, da bolje reguliramo. Kaj to pomeni? Danes to ne pomeni nič, moramo več regulirati. Kaj ti vsi se zavedamo, kolegi, številk. Vsakih pet sekund je v Evropski uniji nekdo žrtov za zgode pri delu. Vsake trenutke in pol nekdo umre zaradi uh, profesionalne bolezni. To je 168 tisoč mrtvih na leto. Nekateri pravijo kriza, vendar kriza česa, kriza ne sme biti uh, povod za to, da nam ni treba nič početi in da lahko zmanjšamo varnost pri delu. Ne, plačevalni ukrepi niso izgovor za to, moramo biti učinkoviti. Če ena številka. Če ne trimo nič, to stane družbo. Torej, to je gospodarska napaka, če nič ne naredimo glede varnosti zdravja pri delu. Kaj ti gospodarsko gledano, strošek nezgod pri delu dosega 4 odstotke BDP-ja v Evropi. 4 odstotke. To je 500 milijard evrov. Torej, moramo storiti nekaj več, zato da bomo okrepili celotno situacijo. Če se želimo briti proti takšni situaciji, potrebujemo komisijo, države, članice. In potrebujemo pravo kulturo preprečevanja. Ne strinjam se glede upravljanja. Upravljanje je eno, preprečevanje je drugo. Prepečevanje želi zagotoviti to, da ne pride do nezgod. Upravljanje pa pomeni, da že upravljamo z nezgodami, ki eh, so se že zgodile. Preventiva pa je namena preprečevanju. Drugič, moramo se lotiti dejanskih težav, mišično kostna obolenja, kronične bolezni, rak, poklicne eh, bolezni, stres. Moramo se boriti proti tem novostem eh, našega stoletja. Hormonski motilci so dejansko izziv tega stoletja. No, stali bomo predloge sprememb, no, sem pa pripričana, da bo delo s počevalcem rezultiralo z dobrim. Eh, poročilom, kajti to je nekaj, kar res mora biti v srčike naše politike, našega odbora in evropske politike, kajti to je res nekaj, kar zadeva vse evropejce. In to poročilo mora biti zelo jasno sporočilo in moramo povedati, kaj pričakujemo Evropske komisije. Ne moremo pustiti, da uh, delavci izgubljajo svoje življenja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 Hvala, gospod predsednik. Gledano iz Francije smo zelo zadovoljni, da lahko zagotovimo zdravje in varnost delavcev, da lahko storimo vse, kar lahko in vse, kar moramo. Vendar moramo biti tudi pozorni. Ne smemo odvračati mikro podjetja in MSP-je od tega, da izvajajo svoje delo. To so tista podjetja, ki lahko postanejo pozorna pri zaposlovanju, če bodo pogoji prestrogi. S tem besedilom ne smemo privilegirati velikih uh, multinacionalk, ki se specializirajo za varnost in zdravje pri delu. Saj bi lahko prišli v situacije, ko bi imeli prave monopole. Hvala lepa, Sean Simon. Hvala lepa. Najprej naj povem, kar sem že povedal, kar je pove, so povedali tudi drugi. In sicer vse čestitke Uleju Kristjansenu za odlično poročilo, ki kaže, da poročevalec vendarle lahko zadeve premakne. Ložili smo 20 amadmajev glede osposabljanja azbest, eh, prekarne delavce, psihol, psihotoksična zdravila, to se pravi zdravila, katerih je proizvodna, je nevarna za delavce, ki prihajajo stik z njimi in jih je treba eksplicitno vključiti. Ni razloga, zakaj ne. Zato pozivam, da si to še enkrat pogledamo. Velika zadeva je povezana tudi s poročanjem. Vsi se zavedamo, čeprav ne posod, da ljudje, ko govorijo o birokraciji, predvsem v Združenem kraljestvu, ter o varnosti in zdravju, je to pravzaprav neka grda beseda. V bistvu pa gre za to, da ljudje umirajo in trpijo zaradi hudih bolezni, zaradi eh, Eh, poklicnih bolezni. 300 ljudi je v Združenem kraljestvu lani umrlo na delo, na tisoče jih umira zaradi poklicnih bolezni. In v Združenem kraljestvu se nekako politika nagiba v tem, da bi bilo vedno manj poročanja kljub temu, da je ogromno dokazov za to, da nesreče pri delu in dolgoročne poškodbe niso deležene ustreznega poročena že sedaj. Vlade, kot je naša združen kaleso, želijo zadevo spreminjati v smeri manj poročanja med zelčom se ne poroša dovokrat. In tudi smrti povezane z azbestom predstavljajo zelo veliko število poročanja, pa tukaj zelo hladno. Torej, še enkrat glede načelnega, načelnih sprememb. Moramo ostati trdni, kar zadeva poročanje in preprečiti, da bi vlade, kot je v Združenem kraljestvu, prikrivali realnost eh, glede posledic eh, poklicnih poškodb in bolezni. Elizabeth Moran Šantier je zadnja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se zahvalila našemu pročevalcu za njegovo delo glede te teme, ki je izjemno pomembna in tu se res moramo zelo odločno angažirati z jasnim duhom. In tudi Žorž Bah je omenil odlično sodelovanje med različnimi počevalci v senci. Bi pa dodala tri točke, ki so mi še posebej pomembne in na katere sem predlagala predloge sprememb. In se mi zdi bistvenega pomena. Prvič, In to je povezano tudi s tem, kar je povedal kolega Simon. Potrebujemo jasnejša pravila in posodobitev strani držav članic, ko gre za zdravje pri delu. Medicina se razvija, bolezni se razvijajo, pogoji eh, za delo se spreminjajo, zato potrebujemo posodobitev, tako da bo zakonodaja, na področju varnosti zdravja pri delu dejansko takšna, da bo ustrezala sedanjosti, realnosti. Drugič, tu moramo biti zelo jasni in sicer potrebujemo pojasnila glede pravil, ki jih je treba upoštevati strani delodajalcev in delavcev. In moramo prilagoditi obveznosti glede informiran eh, strukturi podjetij. Ne moremo pričakovati enake vrste informacij in način informiranja v vseh podjetjih, ne glede na veliko, velikost. In tretjič, žal mi je, da moramo, da moramo se ne strinjati z nekom, ki je dejal, da imamo pregled nad situacijo. Ne, nikjer nimamo pregledana situacijo in moram reči, da mm, ne smemo ničesar spustiti iz rok in ne smemo popustiti, ko gre za kontradiktorni postopek. To pomeni, da ko gre za vprašanje varnosti in zdravja pri delu, če se to ne upošteva, ne, ne smemo nikoli eh, dovoliti, da bi nekomu sodili brez, da bi ga zaslišali. To je osnovno načelo prava. Ko smo sprejeli direktive, je bilo jasno, da jih moramo izvajati in v našem odboru smo eh, veliko tudi o tem govorili, tudi kar ima deli meni je to pomembna tema, čeprav je sedaj več ni to. Menim, da moramo biti zelo odločni glede spoštovanja držav članic, glede izvajanja direktiv, ki jih sprejemamo v našem odboru. Zlasti pa recimo glede elektromagnetnih pol smo sprejeli pomembno, uh, eh, zakonod pomembno zakonodajni akt, in smo s tem zapolnili zavrzeli, moramo biti to odločni pri izvajanju. Hvala lepa. Zdaj pa sem Japonec iz komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem Zinke Podnec in sem analitičarka v enoti za varnost in zdravje ter higieno pri delu pozdravljam delo parlamenta, kajti odprta razprava z glavnimi akterji je pomemben korak za izvajanje strateškega okvira. Dobili smo že sklepe sveta na to tema, ki so bili sprejeti meseca marca. Dobili bomo še ene sklepe sveta, ki bodo sprejeti v mesecu oktobru. Veseli nas je, da smo slišali od držav članic, da mnogo države že uskladijo svoje nacionalne strategije in jih prilagajajo Evropskemu strateškemu okviru. Nekaj o tem, kar smo slišali danes v razpravi, raz eh, razprave pokazala, da strateški okvir naj ne bi vseboval zakonodajnih pobud, komisija izvaja izčrpno evalvacijo 24 direktiv na tem področju. Evalvacijsko poročilo bo temeljilo na oceni zunanjih pogodbenikov, nacionalnih poročil, ki jih je pošiljajo države članice ter na osnovi naših izkušenj v komisiji. Na osnovi izbranih rezultatov bomo ugotavljali, kako izboljšati evropski strateški okvir. Evaluacija je se nanašala tako na relevantnost, učinkovitost, glede na to, ali eh, okvir še vedno ustreza realnosti in potrebam realnosti in ali obstaja možnosti za poenostavitve. Če prihaja do prekrivanja med posameznimi zakonodajnimi akti in ali bi bilo mogoče poenostaviti postopke. Slišali smo še nekaj glede eh, izvrševanja in tukaj igra pomembno vlogo odbor. Uh, inšpektorjev, višjih inšpektorjev, ki bodo pripravili seznam inšpektorjev za delo in njihovo usposobljenost. Zato morajo biti usposobljeni psihološko kot tudi v smislu znanja. Prav tako si bomo gledali, kako izboljšati sodelovanje med delovnimi inšpektorati držav članic, kako lahko bolje izmenjujejo izkušnje in znanje. Zadnje, kar bi omenila, je se nanaša na podatke. Več kot smo slišali, ne samo v Evropskem parlamentu, ampak tudi od drugih eh, ključnih akterjev, to eh, problematiko, zato bomo želeli izboljšati kakovost eh, in primedljivost vanatkov o nesrečah pri delu, predvsem pa poklicnih boleznih. Potem bomo razvili nove metodologije za izboljšanje dostopnosti podatkov v prvi vrsti, v drugi vrsti pa tudi primedljivosti eh, podatkov. Poskušali bomo tudi zbirati podatke o poklicnih boleznih na osnovi seznama. Prav tako imamo možnost preko Bilbaovske agencije zbirati podatke. Agencija Bilbao naprimer ne bo obravnavala samo tvegan, ampak tudi nekaj, kar je v skladu eh, z eh, določili in kaj ne in kakšni so stroški. Vemo, da smo včasih krize in da so sredstva omejena, zato spodbujamo države članice pri uporabi evropskih skladov, sploh eh, socialnega sklada, ker se eksplicitno omenja izboljšanje stanja na področju varnosti in zdravja pri delu. To bi bili komentarji komisije in um, veselimo se že vaših eh, predlogov, ki jih bomo um, skrbno proučili. Hvala lepa hvala lepa za vaše pripombe. Mislim, da bo Ole to upošteval pri svojem nadaljem delu. Dovolite eh, tri osebne stavke, čisto na koncu te razprave. Kot se boste spomnili, sem imel 11 mesecev eh, časa, da se prisilno nadaljne izobražujem na področju zdravstva noben zdravnik mi je dobil roke in ni izpustil priložnosti, da bi se z mano pogovarjal o zdravstvu. Ampak v tej zvezi se mi zdi določen vidik zanimiv pri, za pripravo tega poročila. In sicer zbiranje podatkov na področju raka obstaja v Evropski uniji v obliki sestavljanja registrov, tega vidika ne smemo pozabiti, kaj ti zdravniki, kar se mi zelo, zelo zanimivo, pravijo, da pri 80 odstotkov vseh rakavih bolezni ne vemo, odkot prihaja ta raka. Je poklicno pogojen ali je plot življenskega sloga ali česa drugega. In zelo dobro bi bilo, če bi videli, da nekaj ne nastane na osnovi poklica ali pa če nekaj definitivno nastane zaradi poklica, da imamo to ustrezno zabeleženo. In še tretja točka, ki se mi zdi zanimiva, mogoče lahko kaj napišemo poročilo, zdravniki pravijo, da vzorci eh, screeningov eh, kažejo da so obdobja bistveno predolga za presejalne teste, eh, da bi lahko zajeli vse eh, rake oziroma v osrezni fazi. Še to bi lahko izkoristili to možnost amadmaja v predlogu spremem, da bi vključili tudi eh, to temo. Se opravičujem za te osebne pripombe, ampak v tej kontekstu se mi je zdelo smiselno iz vlastnih izkušenj 11 mesečnih izkušenj na tem področju, da jih tudi izrazim. Hvala lepa. Zdaj pa nadaljujem z deveto točko naknadna ocena Evropskega sklada za pregleditev globalizacije EGF. Po četrto točko smo se s temo že ukvarjali z dvema glasovanjima. In pripom bo predsednika. Zdaj pa mislim, da lahko vstopimo v razpravo o sporočilo, naknadne ocene. S tem smo se ukvarjali v našem odboru, kar je seveda dobra osnova za nadaljne delo za naše poročilo izvajanja v zvezi z IGF-om. E In če to si lahko zadevo tudi ogledamo, prosim predstavnike eh, komisije oziroma pozdravljam predstavnike komisije Izabela Rocinski. Veste, da še vadim izgovorjavo. Skriva se za računalnikom, tam zadaj. Izvolite, prosim. Sem se Liza iz Ponsinski, sem vodja eh, oddelka za EGF v GD za zaposlovanje. Povabili ste me na predstavitev oziroma predstavitvi, naknadne ocene eh, sklada za obdobje, ki se je končalo 2013. Evalvacija je pravkar na voljo in je tudi na spletni strani EGF-a. Najprej bom nekaj povedala o zakonodajnem okviru, zakaj upravljamo to oceno, potem nekaj o pogodbenem okviru, o ocenevalcih in eh, kaj so morali preveriti, to je vpliv EGF-a in njegovo dodano vrednost. In eh, potem bom še bolj podrobno spregovorila o priporočilih, ki so jih pripravili evalvatori in zaključila z lastnim iskanjem poenostavitve znotraj komisije. Naknadna ocena prvega IGF-a e je potekala v skladu s 17. členom uredbe o IGF, e ki pravi, da mora komisija izvesti naknadno oceno zaradi merjenja učinkov IGF-a e in njene, njegove dodane vrednosti. Opravili smo vmesno oceno, katere naloga je bila, da se osredotočimo na učinkovitost IGF-a ter sta, trajnost eh, in zdržnost njegovih rezultatov. Naknadna ocena upošteva to, kar smo naredili eh, pri vmesni oceni, tako da je treba upoštevati vse zadeve. Prvega IGF-a e eh, smo ocenjevali trikrat. Prva umestna evalvacija, ki se je končala na 2011, prva faza naknadne evalvacije leta 2013, in zdaj končna faza naknadne ocene. Ta končna faza ste bili na vseh eh, ostalih eh, ocenah, ki so bile izvedene in pripravlja priporočila. Vse ocene so izvajali zunanje strokovnjaki, ki so bili izbrani na osnovi javnih naročil. GHK ki se je kasneje preimenoval v ICF International, je pridobil vse, vsa naročila. Vsako naročilo je bilo obravnavano ločeno, tako da bi lahko imeli različne pogodbenike za vsako oceno, ampak kot se je zgodilo, je GHK vložil ponudbo, ki je dosegla največje število točk, tako da smo imeli istega pogodbenika za vse tri ocene, kar je tudi pomenilo neko kontinuiteto. E Potrebna sredstva so bila vključena v tehnični pomoči za EGF in v skladu z uredbo. Če si pogledamo denarna sredstva, ki so bila porabljena za posamezne ocene, eh, mestna ocena 262 eh, tisoč, 263 tisoč nekje, eh, prva naknadna 335 tisoč in končna 327 tisoč evrov. To so bili dejanski stroški, ki so bili potrjeni po sprejem odločitve v okviru javnega naročila. Za sedanji EGF imamo določeno zgornjo mejo 300 tisoč, kar je primerljivo z prejšnjimi umestnimi ocenami. Javno naročilo bo objavljeno v kratkem, imeli bomo tudi dve javni razpravi, kar pomeni, da lahko sodelujete pri javnem posvetovanju, najprej glede samega načrta in eh, drugo o pogojih, eh, na osnovi katerih je potekala ocena. Prva je bila pravkar eh, objavljena, druga bo objavljena pomladi naslednje leto. V vseh treh eh, fazah evalvacije so pogodbeniki dobili celo vrsto primerov znotraj EGF-a, ki so jih proučili, pa celo vrsto vprašanj povezanih z, z določili 17. člena uredbe. To so torej glavna vprašanja za oceno. Prva ocena mir, je obravnavala 15 primerov, prva naknada 33 primerov, ta je bila zato najdražja. In končna naknadna ocena 25 primerov. Skupno smo obravnavali torej 73 primerov in to so bili vsi primeri, za katere smo dobili končna poročila eh, do trenutka sklenitve pogodbe z evalvatorji za končno naknadno oceno. Torej, nismo imeli nobenega primera, ki ne bi bil poročen, ampak medtem, ko smo podali naročilo za končno naknadno oceno, Oceno smo imeli še 39 primerov, ki so še bili v teku in ti niso bili ocenjeni in ovrednoteni. Končno poročilo za te primere bo pripravljeno do 1. augusta naslednje leto. EGF poteka torej zelo dolgo od časa, ko dobimo eh, vlogo in dokler ne dobimo končnega poročila. Preteče predvsej časa. In uh, to je tudi namen, da prejemniki dobijo dovolj časa za izvedbo. Mogoče bi morala dodati, da je prvih 15 primerov v, eh, v mestni oceni. temeljili na prvotnih določil EGF-a, eh, e kjer smo imeli tisoč presežnih delavcev, kar je bilo kasneje zmanjšano pet, na 500 in uh, eh, referenčno obdobje je bilo eno leto, ki, kar je bilo kasneje podaljšano na dve leti, kar pomeni, da so naknadne ocene potekale v drugačnih pogojih eh, kot mestna ocena. Imeli smo tudi čas križne, kar ni bil uh, del evalvacije v, v mestnem obdobju. nekaj še iz predstavitve pogodbenikov, ki so pravili oceno, to je njihova metodologija, uporabili so pregled dokumentov, blok končnih poročil, korespondence, imeli so prost dostop do vseh teh dokumentov. Izvedli so tudi pogovor z osebjem komisije kontaktnimi osebami na nacionalni ravni v državah članicah, projektnimi koordinatorji na lokalni ravni, partnerji, ki so izvedli projekt, to je lahko cela vrsta različnih organizacij. Prav tako so se pogovili z nekaterimi upravičenci, v nekaterih primerjih so oblikovali fokusne skupine. Eh, prav tako so se posvetovali z nekaterimi neodvisnimi strokovnjaki za trg dela, naprimer univerzitetnimi profesorji ali kako svetovalce. Opravili so tudi študije po elektronski pošti in telefonu, ankete. Povezali so se z eh, neudeleženimi državami članicami, saj so želeli vedeti, zakaj niso podali nobene vloge vsaj ne v zadnjem času ali pa sploh ne. Imeli so tudi popoln dostop eh, do podatkovne baze EGF in eh, drugih podatkovnih baz, ki so jim dali, jih dali na voljo države članice. <clears throat> To eh, sliko boste nekoliko teže razbrali, ampak rezultat so stopne reintegracije, ponovne vključitve na koncu vsake izvedbene faze. Vseh 73 primerov boste našli tukaj, označeni v različnih eh, barvah. Eh, lahko dobite tudi bolj podrobne prosojnice na voljo, da boste vedeli, zakaj gre. Tako pa si pogledamo, da smo začeli z reintegracijo 4 odstotke. In sicer v začetni fazi e GF-a to je bil del eh, umestne ocene in če se potem premaknemo do najvišje stopnje reintegracije 86 odstotkov, to so zadnji primeri v okviru EGF, kjer so se države članice že nekaj naučile, uredba EGF je bila izboljšana. Deloma pa se je upomoglo tudi gospodarstvo, tako da je bila ponovna vključitev delovcev poenostavljena prvo vprašanje v oceni je bilo, kako in eh, v kakšni meri je podpora EGF-a vplivala na posamezne udeležence. Tukaj treba, in če se upoštevate poslovnico, ki ste jo pravkar videli, je bila poprečna stopnja reintegracije 49 odstotkov kar je seveda dobra stopnja ponovne vključitve, več kot dosežemo s socialnim skladom in boljše, kar dosegajo večina držav članic svojo politiko. Eh, posvetovali smo se z Evropsko fundacijo o izboljšanju življenjskih in bivalnih pogojev, ki je dejala, da je to zelo dober rezultat eh, in da je vsako ponosen na to. Eh, kar zadeva trajnost in zdržnost rezultatov, so evaluatorji države članice povprašali po zadevah, po katerih kot komisija nismo smeli spraševati, ker ni v uredbi in sicer ali so se stopnje ponovne vključitve izboljšale s časom, kajti na koncu izvedbene faze je bilo veliko presežnih delovcev še vedno vključenih v eh, programe usposabljanja in še niso bili ponovno vključeni v delovno silo. Tiste države, ki so spremljale delavce v programu IGF, e saj so ugotovile, da so se rezultati bistveno izboljšali šest mesecev, leto, dve leti po koncu izvajanja. Različne rezultate smo imeli pri samozaposlenosti, ti rezultati so se spreminjali države do države, pa tudi odvisno od ciljne skupine, k temu se bom kasneje še vrnila. Evalvatorje si si ogledali karakteristike nove zaposlitve in tudi tukaj so bile velike razlike. V mnogih primerjih so ugotavljali, da je prišlo do ponovne zaposlitve v istem sektorju ali povezanih sektorjih. Delovci so postali presežni, vendar so želeli uporabiti svoje Eh, spletno sem poskušali najti zaposlitev v isti, istem sektorju ali podobnih eh, sektorjih. Eh, preko EGF-a so se nadaljne usposabljali in potem iskali boljša delovna mesta ali vsaj delovna mesta tam, kjer so želeli delati. Plače so bile vse čas ehm, enake ali deloma nižje, v nekaterih primerjih tudi nekoliko više, ampak pri večini pogod smo ugotavljali, da so bile manj gotove. Teže so delavci našli stalno zaposlitev. Začeli so z pogodbami za določen čas in potem nadaljevali z pogodbami za nedoločen čas. Prišlo je tudi do diversifikacije. Delavci so se zaposlovali tudi v drugih sektorjih in um, na drugem delu. To se je zgodilo zato, ker se je industrija skrčila in delavci niso mogli najti eh, dela v določeni panogi in so morali iskati drugi. Nekateri mm, delavci pa so tudi izkoristili priložnost in eh, raziskali nove, nova področja, s katerimi so se želeli ukvarjati, pa niso imeli priložnosti prej. V nekaterih primerjih so se vrnili na fakulteto in poskušali z izboljšanjem iz, izobraževanjem eh, priti do boljših delovnih mest. Pri primerih v okviru EGS sem srečala tudi delavce, ki so dejali, da so zahvaljajoč EGF-a eh, končno našli službo, ki so si jo vedno želeli. Enako velja za samo zaposlitev in podporo podjetij. Tudi to je nekaterim delavcem omogočilo, da so ustanovili lastna podjetja, kar so tako ali tako želeli za starejše generacije, pa je eh, bila to edina pot eh, iz brezposelnosti s tem, da so odprli lastno podjetje. Imeli smo tudi manj izrazite rezultate, manj merljive, da bi jih eh, lahko upoštevali. In to slišimo od vseh agencij, ki so izvajali program. Ko so bili ljudje prvič eh, postali presežni, so bili v šoku, eh, potem je prišlo do žalovanja in skepsa in vprašanje, ali bodo še kdaj našli delovno mesto. Agencije, ki so izvajale program, so se morali najprej soočiti z šokom, delo jemalce in jih potem nekako pripraviti in usmeriti v novo zaposlenost. So pa tukaj tudi psihološke prednosti za odpuščene delavce, dobijo samozavest, samopodobo in ugotovijo, da so sposobni, da so tukaj delovna mesta, ki jih lahko dobijo in tudi, če delovna mesta niso na voljo takoj, se izboljša njihova samozavest in eh, se začnejo zavedati, da lahko dobijo takšno delovno mesto. Majo izboljšano sposobnost za ponovno zaposlitev in za pridobitev trajnega, trajne zaposlitve. Eh, mnogi se prvi srečajo z agencijami za zaposlovanje in ko zberejo prve pozitivne izkušnje, dobijo boljši odnos do njih in so bolj pripravljeni njihove storitve uporabljati tudi v prihodnosti. Evalvatorji so dodali tudi, da se to spreminja od države do države, od obdobja do obdobja, od panoge do panoge in tih rezultatov ne moremo posplošiti. Prav tako so si ogledali širše učinke na področju, kjer se je pojavili presežni delavci in zavedali se boste, da eno razlogov, da imamo sploh IGF, e v tem, da je prišlo do veliko presežnih delavcev na posameznih področjih. Je. Zato so države članice zaprosili komisijo, da uvede nek eh, instrument, eh, kajti eh, te, ta masovna ospuščanja so prevelika, da bi se lahko posamezne države same soočale z njimi. Prispege veg EGF-a je pozitiven. Takrat, ko prihaja do večjega števila presežnih delavcev, prihaja do večje socialne povezanosti, se ljudje vidijo, da se nekaj dogaja, da nekdo pomaga. in pogosto je, treb, je mogoče ljudi zaposliti zelo hitro, ampak zaradi daljših obdobij eh, so ljudi vključeni v program dalj časa in morda ne najdejo eh, dela znotraj eh, implementacijskega obdobja, ampak morda kasneje to je tukaj psihološki učinek, da se nekaj dogaja, da nekdo nekaj počne in v nekaterih državah članicah smo gotovili, da je to nekaj, o čemer mediji radi poročajo, da radi poročajo o tem, kaj eh, počne Evropska unija, da bi olajšala posledice množičnega odpuščanja. Um, the EGF intervention uh, is comparable with the individuals who didn't receive EGF support. Eh, če si pogledamo, kakšna je bila primerjava posameznikov, kaj so dosegli, kaj ne, rezultat, ali so rezultati primerljivi ali ne. In eh, evalvatori so ugotovili, da je to težko določiti, kaj ti eh, na splošno, in države članice smo o tem poprašali, na splošno so primeri, ki so. Uh, Eh, upravičen do sredstev iz EGF, so tudi predstavljeni. In eh, v bistvu nimamo primerov, kjer nimamo intervencije EGF-a. Tako da bi lahko primerjali, ali so presežni delavci dobili boljše storitve, ali so jih podpirali dlje časa, ali so se hitreje eh, integrirali, ponovno integrirali v trg dela. Slika je predvsej mešana in poskušali bomo najti boljše kriterije v, v mestni srednjeročni oceni, ki nas čaka, tako da lahko ugotovimo, ali EGF uh, eh, prispeva nekaj v primerjavi s tem, da nas sploh ne bi bilo. Prav tako so nas evaluatorji pozvali eh, k preverjanju stroškovne učinkovitosti porabe sredstev. In tudi tukaj je težko <clears throat> navesti konkretne rezultate. In svetci pravijo, da in to je bila eh, dobra podpora, vredna investicije. Če pa si pogledamo povezavo med eh, izdatki na upravičenca in dosežene stopnje ponovne zaposlitve, je težko potegniti kakršne koli zaključke. Včasih eh, so bile visoke stopnje eh, ponovne zaposlitve, stroški pa majhni na upravičenca in obratno, tako da bo treba zadevo natančneje proučiti, da bomo videli, zakaj pravzaprav gre. Kar pa je jasno posod je, da so storitve, osebno svetovanje, ki se dogaja, ki ga omogoča EGF na zelo intenzivn način, da je to svetovanje še posebej koristno in vsi ostali ukrepi zelo močno so odvisni od tega, ali to svetovanje dobro poteka. Če si pogledamo različne učinke dodane vrednosti, imamo količinske učinke, ki so zelo močni, kajti EGF e sprosti dodatna sredstva v času potrebe. Eh, po zaposlovanja v državah članicah in v javnih službah. Tukaj imamo veliko potrebo po pomoči javnih eh, organov, potrebo po dodatnih sredstev, zato lahko zaposlimo dodatne ljudi, lahko damo na voljo dodatna sredstva, države članice lahko ponudijo več kot običajno, v mnogih primerjih eh, lahko imamo ponudnike, zasebne ponudnike, kar drugače ni na voljo, univerze lahko ponudijo zgoščene eh, tečaje, tako da lahko odeleženci eh, v okviru EGF čim prej dobijo čim boljše specifične rezultate. Slišali smo tudi sama, ko sem opravljala revizije na terenu, da brez EGF-a upravičenci ne bi dobili takšnih storitev, storitve bi sicer bile na voljo, eh, prav gotovo pa takšne storitve, kot so jih dobili, ne bi bile mogoče. Imamo tudi mm, prilagojen pristop za odeležence v EGF, to si upravičenci še posebej želijo, imamo tudi dopolnilne okrepe. Treba je povdariti, da EGF ne potrebuje adicionalnosti. Ukrepe držav članic EGF lahko podpre, ampak EGF ponuja nekaj dodatnega, dopolnilnega, kar koli država ponuja. EGF ne sme uh, uničiti, lahko pa ponudi dodatne storitve. Kot uh, se boste spomnili, sem rekla, da so države članice pod velikim pritiskom, ko prihaja do masovnega odpuščanja, zaradi tega imajo na voljo več storitev, kot bi jih imeli običajno. Če pa se ogledamo pomoč za posamezne skupine, potem so ocenjevalci odkrili, da ni nobene skupine, ki bi prejeli podporo v odsotnosti EGF-a. Je pa EGF povečal stopnjo podpore in pri socialnih skladih, ki delujejo v operativnih programih, pa smo gotovili, da v določenih serijah, eh, eh, področjih in sektorjih določene skupine oseb ne bi bile eh, primerne za podporo strani EGF, kaj ti tam je zelo specifično. Oziroma, eh, eh, socialni sklad ne bi bil primeren, EGF pa se lahko bolj uh, specifično prilagodi posamezni ciljni skupini. Podpremo lahko tudi posamezne sektorje z novimi priložnostmi za zaposlovanje in tudi v številnih uh, eh, primerjih smo videli zelo inovativne ukrepe, za, zelo inovativne ciljne skupine, tako da smo lahko ukrepe tudi vključili v splošne določbe. Še Torej videli smo, da lahko ustrezen eh, oblikovanje in izvajanje ukrepov lahko veliko doseže. In eh, določeni partneri, ki so sodelovali pri teh ukrepih na nacionalni ravni, bodo tudi kasneje še sodelovali. In to so bili glavni učinki, ki smo jih videli. Potem pa še priporočila ki so jih vključili ocenjevalci v svoje poročilo. Celotno ocenjevanje je potekalo v letu 2013, torej ob koncu prve uredbe. In upravičenci, s katerimi so govorili, so seveda govorili o tej prvi uredbi. Eno od teh stvari, ki so jih povedali, je ta, da bi moral se sklad nadaljevati. To se je tudi zgodilo in upravičenci so bili zadovoljni, da EGF še vedno obstaja za trenutno obdobje financiranja. Ocenjevalci so povedali tudi, da je spremljanje in ocenjevanje vplivov EGF-a potrebno izboljšave. In treba je tudi zagotoviti tehnično pomoč državam članicam do končnega poročila. To je, to je bilo šestmesečno obdobje, ki v stari uredbi ni bilo pokrito, sedaj pa države članice še vedno lahko denar namenijo tehnični pomoči, kot je tudi spremljanje in, in ocenjevanje, torej šest mesecev po zaključenem izvajanju. Tretje priporočilo pravi, da bi se morale države članice tudi bolj eh, zavedati eh, vplivo, ki jih ima načrtovanje in izvajanje pomoči EGF, torej kateri sektori eh, nimajo težav, ki, katere znanje veščine pa še so potrebne in kaj je treba spodbujati. In na tem področju spodbujamo države članice in se tudi srečujemo z njimi. Ocenjevalci so tudi rekli, da je treba poenostaviti tudi postopek za prijavo in tu smo zelo veseli, da tudi s pomočjo trdega dela, ki je bilo upravljeno v trialogu za novo uredbo, da je bilo s tem delom določena tudi časovnica za izpolnjevanje um, prijav, tako da imamo dosti bolj zgodne termine tudi za uh, predloge in države članice tudi sedaj vedo, kdaj naj svoje primere predlagajo parlamentu in svetu in zato so začeli tudi bolj zgodaj izvajati in to zagotavlja večjo pravno varnost. Uh, In vi, ko se pogovarjate z oblastmi v državi članici, jih lahko spodbudite, da čim prej izvajajo te programe. Peto priporočilo je, da bi morali zagotoviti večjo fleksibilnost med izvajanjem. To je tudi nekaj, kar je bilo vključeno v novi uredbi, kjer smo omogočili državam članicam, da spremenijo tudi dodelitev sredstva od ukrepa do ukrepa in da tudi vključijo nove ukrepe, ki niso bili, eh, niso bili eh, navedeni v eh, prošnji, če so ti ukrepi tudi upravičeni. Treba je tudi izboljšati komunikacijo na nacionalni in nadnacionalni ravni, kajti pogosto vse agencije ne zavedajo same osebine predloga in pa prošnje, ki je bila, je bila, ki je bila dosežena. Torej, to je priporočilo, ki je namenjeno predvsem državam članicam. Treba se je tudi uh, zavedati dodane vrednosti in do, drugih vrednosti. Uh, Treba je tudi organizirati izmenjavo dobrih praks. To se izvaja na tehničnih seminarjih in tudi na srečanjih kontaktnih eh, oseb, a tudi države članice naj bi izmenjale izkušnje, naj bi se srečevali, organizirale konference in vidimo, da je tega vedno več. No, morda boste videli to, boste veseli, da je tole moja zadnja prosojnica, gre za poenostavitev in to je nekaj, kar gleda vnaprej. Smo sredi pregleda uh, ob polčasu večletnega finančnega uh, načrta in tudi tu želimo to navezati tudi na izvajanje EGF. Seveda EGF ni vključen v večletni finančni načrt, ampak zato potrebujemo proračunski postopek za vsako prošnjo, ampak vsekakor pa lahko poenostavimo EGF. Skoraj zagotovo bo to zahtevalo spremembo zakonodaje in uh, morda bi potrebovali manjše spremembe pri pregledu polčasu, ampak večje spremembe tudi za obdobje po 2020. Tukaj pa je spletna stran EGF-a, kjer se na, na, nahaja tudi ta, to poročilo in veliko drugih zelo zanimivih uh, informacij. Spletna stran pa ni zelo zapletena. Hvala lepa. Hvala lepa za to obširno poročilo, ki je nudilo zelo veliko informacij. Sedaj imamo malce zamude, štiri govorce imam na seznamu, vendar pa vam ne morem dati več kot dve minuti časa, torej vsakemu. Najprej Marita Ulskog. Hvala, zelo kratka bom. Hvala za zelo, ta zelo zanimiv uvod. V delovni skupini EGF smo razpravljali o koordinaciji med trgovinskimi politikami Evropske unije in pa delom IGF-a. E to je zelo tesno povezano in ključnega pomena je, da ena roka ve, kaj počne druga. Pa naj bo to industrija o solarnih panelih ali pa more biti letalska industrija, Pogovarjali smo se tudi o strukturah podjetij, kjer smo imeli primere evropskih podjetij, ki so jih kupili mednarodni akteri in potem zreducirali s pojasnilom, da se je to zgodilo zaradi povečane globalne konkurence. Ponovila bi vprašanje, ki sem vam ga že zastavila v drugem kontekstu kako lahko komisija zagotovi boljšo koordinacijo med trgovinsko politiko in pa med eh, tem, kar počnemo v okvirju EGF-a. Ali lahko zagotovino, da EGF ne bo plačal za kolateralno škodo multinacionalk, ki bi lahko prevzeli večjo odgovornost za svoje delavce, ne pa da to enostavno prenesijo na EGF. No, to je bilo pa res zelo precizno. Elizabet, moram šrti za dve minuti. Hvala na kratko. Hvala za to, da imamo to na dnevnem redu za nas je ta sklad zelo pomemben. Tri zadeve so pozitivne, vidimo tu nekaj negativnih zadev. Prva pozitivna zadeva je to, da je ta sklad za blagitev globalizacije dosegel napredek, odkar je vzpostavljen in ta napredek je bil potreben, dobrodošel in je omogočil, da se prilagodimo dejanskim potrebam. Drugič, in to so tudi povedali v svojem poročilu. Eh, sklad omogoča eh, prilagojen odziv na težave zaposlenih. In tretjič, čudoviti podatki glede reintegracije. Seveda smo lahko zaznali napredek vendar je treba upoštevati tudi konjunkturo. No, moramo pa še marsikaj doseči. Prvič, podizvajanje. Niso le multinacionalke eh, tiste, ki imajo težave. Ne, obstajajo tudi podizvajalci, ki so vključeni v samo verigo in zelo pomembno je, da imajo tudi podizvajalci dostop do sklada za prilagoditev globalizacije. To je temeljnega mena. Drugič, ta sklad res ni znan na terenu. Poznam ministre, ki so pristojni za zaposlovanje in ki ne vedo, da obstaja Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. In tudi eh, mi smo imeli določene pomisleke, ker smo se bali, da ne bo dovolj sredstev za vse prošnje. No, sedaj pa se je izkazalo, da to ni tako. Na vseh ravneh je treba uh, pospešiti komuniciranje, kajti ta sklad je namenjen nečemu. Torej, podizvajanje, neznanje, nepoznavanje so ta dve težavi in še nekaj. Moramo spodbujati promocijo znotraj naših skupin, z naših strank, z naših držav. Mi smo se za ta sklad zelo borili in sedaj ne smemo pustiti, da ne bi bil učinkovit. Hvala, res je, ampak predolgo je bilo, Tomas. No, jaz bom pa zelo kratek. Veseli me, da imamo sploh EGF. Naj vas spomnim, ko ga je gospod Barozo priklical v življenje, torej nekaj dobrega je vendarle naredil, smo rekli, potrebujemo ga, strinjamo se. Ko pa je bilo pa sledilo vprašanje, odkud je denar, pa je bilo rečeno, imamo socialni sklad, pozemimo tam. No, stvar ni bila enostavna. Ampak tukaj imamo možnost evropske identifikacije. In to sem lahko podporil tudi v svojem volilnem okolju okrožju in enkrat sem vodil um, delegacijo v svoj kraj Offenbach zraven čudovitega Frankfurta in tam so ljudje nam sporočili, kaj se je zgodilo. Rekli so, da brez EGF-a ne bi imeli tudi malo šans. Drugič, dobili so osebno skrb, ki je prej si nikako ne bi mogli zamisliti. In tretjič, dobili smo nekaj čisto novega, kar si ne bi niti mogli zamisliti. Večina jih je bila starejših od 50, brez nekih šans in rekli so nam, nam so dali samo zavest. Sicer so malo eksperimentirali, ni še vse uspelo, dva še nista uspela biti reintegrirana, ampak v mesta že je dobila svoje mesto. In to je res pravi instrument. Pri vseh stvarih, ki sicer še ne potekajo, pa so zagotovo takšni postopki evalvacije zelo pomembne. In tu ne gre samo za vprašanje višine denarja, ampak gre za to, kateri ljudje se s tem ukvarjajo, zato da res dosežemo spremembe. In to, kar uh, se tam izvaja, je res bolje kot kakršen koli študij, ki jih izvajamo. Evo, zelo kratko in jedrnato. Hvala lepa. Navdušili ste me. Naslednji pa je kolega Krasnodebski. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi izrazil svoje zadovoljstvo nad tem, da je bil pripravljeno tako dolgo poročilo, vendar pa nisem čisto zadovoljen po branju tega poročila, kajti v ključni točki In to vprašanje se bo pojavilo tudi pri delu naše delovne skupine, torej pri vprašanju, kakšen je vpliv EGF-a na reintegracijo. Nam to poročilo iz načelnih vprašanj ne nudi odgovorov. Tudi predstavnica komisije je nekaj rekla v zvezi s tem, tudi na strani 61. Lahko beremo o um, praksah tudi izola, izolacije. Torej, s tem ta metoda ni najbolj primerna. Omenili ste tudi kvalitativne eh, raziskovalne metode in zanima me, katere so to bile. Tudi Tomas Man je to omenil, da obstajajo tudi pozitivne reakcije ljudi, ki so bile upoštevane pri tem programu. Če si ogledamo splošne rezultate, niso ravno zadovoljivi, kajti stopnja ponovnega zaposlovanja znaša 4 do 86. Kako lahko sploh pride do tako velikega razpona? In pa samo zaposlovanje, tu govorimo o petih odstotkih. Jaz sem mnenja, da po izkušnjah z delom v delovni skupini, je EGF instrument, ki ga moramo obdržati, vendar pa reformirati. Naprimer, merila so preveč liberalna. In to je tudi omenjeno v tem poročilu, namreč uporabljena sredstva bi morala biti bolj namenska. In to pravi tudi poročilo. Bolj mora biti usmerjeno na posameznika, kjer je to pomembno v kontekstu, potem bo to tudi uspešno. Hvala lepa, tudi vi ste bili malce predolgi. Še eno kolegico sem spregledal, se upravičujem. Gospa Tatjana Štanoka. Hvala, govorim v imenu Monike Vane, ki je pristojna za to področje in v imenu skupine zelenih. Rada bi zastavila vprašanje, ki smo ga sicer že slišali namreč, ali nam lahko pojasnite, katere ukrepe bi lahko sprejeli, da zagotovimo, da EGF ne bo nadomestil ukrepe, ki bi jih morali vzvajati države članice, ampak kako lahko zagotovimo, da jih res izvajamo samo kot dodatek nacionalnim ukrepom, ne pa da bodo lete nadomestili. Septembra lani smo videli, ko je do tega prišlo v Avstriji. In pred kratkim smo podoben primer videli tudi v Nemčiji zato se je naša skupina vzdržala pri glasovanju v tem primeru. To vprašanje je obravnavalo prejšnje poročilo za obdobje 2007-2013, vendar pa tu nismo prijeli podrobnih odgovorov. Za to poročilo, za trenutno obdobje pa ta tema sploh ni. Zanimiva. Drugo vprašanje pa se nanaša na spola. Imate ločene podatke za ženske in moške in kakšno je vaše stališče v zvezi s tem, ali bi, se, ali bi veljalo uporabiti takšne ločene podatke? Hvala. Hvala lepa, gospa Harkin, dve minuti. Hvala lepa. Opravičujem se, da sem morala oditi vmes, ampak mislim, da vem, kaj je bilo povedano. Iz tega, kar ste povedali, se vidi, da si zares prizadevate uh, pokazati, kakšna je dodana vrednost in da moramo na tem še delati. Mislim, da je to pomembno, kajti to je eden od skladov, ki ga večina uh, podpira, hkrati pa imajo vprašanja tudi v kontekstu, ali res tudi pomaga delavcem, ali pa je tako, kot rekla gospa Žlanoka, včasih eh, tako, da delno nadomešča to, kar bi države članice že tako ali tako morale storiti. In drugo vprašanje, kakšne spremembe zares prinaša. To je vprašanje za vsak sklad. Predvsem pa za nove sklade, kot je EGF, tu moramo res verjeti, da obstaja dodana vrednost, kajti drugače bi enostavno reciklirali evropski denar. Zato bi, se, bi prosila za odgovore na, te vpraš, na ta vprašanja. Pa še nekaj, kar se je očitno zgodilo tudi pri prejšnji oceni, torej tiste, ki jih najteže dosežemo in tiste, ki bodo raz najteže dostopajo do nove zaposlitve, so tisti, ki dobijo največ pomoči od EGF-a. Hvala lepa za vašo predstavitev in vsekakor se bom še vrnila. Hvala. Eh, Hvala lepa, spričo časa. Ne bom uh, sprožil novega kroga vprašanj in odgovorov. Mislim, da smo kar nekaj vprašanj postavili, ki imajo večinoma veliko vsebine. Mislim, da jih lahko spremljamo še naprej v našem poročilu o izvajanju, ki se ga bomo lotili v naslednjih tednih in mislim, da je treba še nekaj uh, tem poglobiti, ki sem jih omenil že pri četrti točki in mislim, da bomo imeli še čas, da se poglobimo v to. Zato se zahvaljujem vsem, ki so se odeležili te razprave. Gospa Počinski, hvala lepa za vašo predstavitev. Temo bomo še naprej natančno spremljali in mislim, da je ta razprava to pokazala. Sedaj pa deseta točka dnevnega reda. Imamo dve delegirani uredbi, naslednj, ki jih moramo obdelati v naslednje pol ure. Uh, Torej, deseta točka, tukaj ne bom dajal kakšnih velikih uvodov, ampak bom dal besedo gospe Adriani Sukovitašeri, da nam predstavi, upam, da če gre v petih minutah, to je zelo veliko dašna ponudba, to točko. Hvala predsedujoči, spoštovane članice in člani, hvala da ste nas povabili, da vam lahko predstavimo delegirano uredbo o poročanju o nepravilnosti glede sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženi. Prihajam iz OLAFA in uredba, ki jo predstavljam, je pravzaprav del svežnja uredb iz julija 2015. Komisar je govoril o štirih delegiranih in štirih izvedbenih uredb ki se nanašajo na sklade in vse uredbe se nanašajo na zaščito finančnih interesov. Zato je izjemno pomembno, da ista pravila veljajo za isto situacijo. Zato bi komisija rada sprejela eno samo delegirano uredbo oziroma en delegiran akt, Zaradi pravnih omejitev pa smo morali sprejeti štiri delegirane uredbe, ki pa smo jih, kolikor se le da, harmonizirali. V uvodnih navedbah smo povezali vse te delegirane uredbe, saj je treba finančne interese zaščititi na isti način, ne glede na to, za kateri sklad tukaj gre. Danes se bomo sredotočila na delegirano uredbo o dopolnitvi uredbe 223-2014. Ta uredba sledi uredbi v zvezi s evropskimi strukturnimi skladi, torej določbe so enake. za poročanje o nepravilnostih imamo sistem tako v kohezijskih skladih, kot tudi v kmetijskih skladih. Torej, sedaj je prvič, da imamo to dožnost o poročanju o nepravilnostih tudi v teh skladih. To delegirano uredbo je treba videti v kontekstu celega svežnja in sicer z izvedbeno uredbo. Novo pri sistemu poročanja je pomembno za to programsko obdobje. Prvič imamo tudi prak v osnovnem aktu, pa tudi izjeme za primere, kjer poročanje ni potrebno. Na podlagi Lizbonske pogodbe so določbe o poročanju opredeljene v obeh, tako v delegiranih kot v izvedbenih uredbah. To je novo. Pri tem skladu gre za nov sklad, zato imamo seveda nove organe in veliko dela je treba praviti na nacionalni ravni. Prva prioriteta pa je, da se denar porabi in upajmo, da tu ne bo prišlo do nepravilnosti. Če pa do njih pride, pa seveda potem sledi poročilo o tem. Glede posameznih določb, v teh delegiranih aktih imamo dve opredelitvi. Ena se nanaša uh, na domnevno uh, goljufijo, uh, potem pa gre še za opredelitev, ki so vključene v osnovnem aktu in sicer gre za opredelitev nepravilnosti, sistematičnih nepravilnosti in pa tudi glede opredelitev povezanih z mm, regulatorjem. In vse to se nanaša na sistem poročanja. Pomembna določba je tudi začetno poročanje in v tej določbi je, so navedene vse informacije, ki morajo biti vključene v tem prvotnem poročilu. Seveda delegirana uredba predvideva tudi naknadna poročila in mo, komisija mora biti. Eh, obveščena tudi o eh, kazenskih postopkih in pa tudi o kaznih. Potem so tu tudi, je tu tudi določba o uporabi in posredovanju informacij. Delegirana uredba predvideva preprečevanje nedopustnega razkrivanja in dostopa do podatkov. In kot sem že povedala, je treba to delegirano uredbo videti v kontekstu z izvedbeno uredbo. Zagotovo se zavedate, da če želimo upoštevati vse obveze za poročanje, je treba potem tudi um, uvesti sistem upravljanja tega in ta sistem je že na voljo in nova verzija bo na voljo konec leta. Hvala lepa za vašo pozornost in sem na voljo za kakršne koli vprašanja in komentarje. Hvala lepa za poročilo. Nihče se še ni prijavil k besedi. Gospod Mata. Hvala, gospod predsednik. Prvič, želel bi si, da bi zahtevali naše mnenje glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Mislim, da bi tudi to morali narediti. Drugič, kar pa zdaj to točko naj povem, da nisem nič razumel iz tega, kar smo pravkar slišali. So, pite. Izvolite. Euh, prvo vprašanje je bilo, če moramo zagotavljati no, posredovanje o glufijah pri Evropskem skladu za globalizacijo. Ne, prvo vprašanje je bilo glede točke 9, ker predsednik ni želel našega mnenja glede tega, torej to je bilo namenjeno njemu. E, drugo pa je zelo tehnično. Se je, se niste nič e, razumeli, bom skušala še enkrat dati potrebne informacije. Za varstvo finančnih interesov EU obstaja sistem, ki skrbi za to, da se nepravilnosti posredujejo komisiji države članice, morajo sporočiti komisiji vse nepravilnosti, ki so jih zaznale. Nepravilnosti, kaj je to? Tu gre zlasti za sume, da je prišlo do zlorab. In eh, imamo tudi prak. Prak je 10 tisoč evrov, ko gre za prispevek skupnosti. In obstaja tudi prak izjem, ko države članice niso obvezane poročati. Eh, in ta sistem že dolgo obstaja na, na področju kohezijske politike. No, to pa je nov eh, sklad in obveznosti so enake. Parlament je ustrajal na tem, da morajo biti enaka pravila za vse sklade in danes. Oziroma, sedaj je komisija sprejela 8. julija svežen za uredbo o poročanju o nepravilnostih za obdobje 2014-2020. Teh 8 izvodov in 8 delegiranih aktov je namenjenih temu, da smo harmonizirali te določbe, zato da bomo državam članicam poenostavili na notranji ravni uh, upravni strošek. In državne članice smo dali na voljo sistem EMS, to je Regulative Management System. In s tem sistemom se države članice povežejo s komisijo in posredujejo nepravilnosti. Komisija potem lahko analizira tveganja in mi objavimo uh, izsledke te analize v okviru poročila o varstvu uh, finančnih interesov unije po členu 325.5. Upam, da je sedaj zadeva jasnejša, če ne pa vam lahko zadeve še podrobne razložim. Uh, najlepša hvala. Kar zadeva prejšnjo pripom gospoda Matena. In no, tukaj se tako vsak eh, prijavi k besedi imamo tudi delovne skupine, naprimer delovna skupina za EGF, kamor so povabljene vse politične skupine k sodelovanju. Ampak nekoga je treba ime, imenovati. Če politična skupina ne imenuje predstavnika v delovni skupini, seveda ni tudi vključen v njeno delo. Tako preprosto je. Mogoče sem s tem razjasnil zadeve. No, potem pa naslednja točka, točka 11 na dnevnem redu, ki se naša na delegirano ured bo 13.4 skozi 2013, spet gre pač za kar gre. Naslov je že tako zapleten, tako da bi vas prosil, da si ga preberete v dnevnem redu, prosim pa poročevalko iz komisije, bo ista ali pa se boste zamenjali, zamenjali se boste, ne? Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani člani odbora za zaposlovanje, ime mi je Ivana Sukova-Košova in prihajam iz GD za zaposlovanje in sem pristojna za področje pomoči najbolj ogroženim. No, gre pa za precej zapleteno Mm, vprašanje, zato smo tudi povabili kolegico iz Olafa, da bi postavila prejšnjo točko dnevnega reda. Sama bi postavila delegirano uredbo, ki vzpostavlja enostavnejši pristop glede standardnih stroškov za države članice in naj povem, da poenostavitev pri evropskih strukturnih in, in, in investicijskih skladih je prioriteta za komisijo in to je tudi pomemben del našega delovnega programa. Proučili smo različne instrumente, s katerimi bi olajšali izvajanje. GD, EMPL in Evropski socialni sklad menita, da je zelo pomembno, da se te možnosti uporabijo strani držav članic za standardne operacije in ukrepe, tako da lahko izkoristimo prednosti, ki so na drugi prosojnici. Torej, ponestavitve pomenijo približek pravih stroškov in ni treba preveriti vsakega dokumenta za dejanske stroške, se, določim, se dogovorimo z državami članice za zločene stroške, za zločene ukrepe, ko države članice zahtevajo uh, poročilo stroškov. Torej, ne gremo v nadaljne preverjanja, s tem zmanjšamo upravno breme za upravni organ, za kontrolni organ in za nadzorni sistem na Evropski komisiji. To, tudi, to pomeni tudi manj upravnih bremen za upravičence, ki svoje projekte na terenu. Računsko sodišče redno proučuje izvajanje številnih projektov v državah članicah in v zadnjih letih običajno pregledajo določene eh, projekte, kjer so se uporobile eh, te standardne stroške in ugotovili so, da je prišlo do ničelne stopnje napak, kar nas še bolj spodbuja k temu, da čim bolj uporabljamo te standardne stroške na enoto. In Tretja prednost je tudi to, kar piše na poslovnici in sicer, da lahko črpamo iz tega, da če imamo manj napak, potem lahko države članice svojo pozornost usmerijo eh, na učinek. Zato si je komisija zastavila cilj, da bi 50 odstotkov iz ESF-ja se financirajo na način standardiziranih stroškov. Predstavila bi sam deleger, samo delegirano uredbo. Delegirani akt daje komisiji možnost, da pripravi akt. Komisija ima po členu 14 pravico oblikovati tak delegirani akt imamo tudi prilogo glede izvajanja standardnih točkov za švedsko in imamo tudi prilogo za uporabo eh, takšnih stroškov v Franciji. V členu 14.1 komisija lahko povrne stroške glede na standardne stroške in glede na povšalne zneske, ki jih določi komisija. In komisija ima pravico sprejeti delene akte, kjer bo zapisala, kateri stroški so takšni, za kateri lahko povrnemo standardne stroške in povšalne zneske in kakšni so maksima, maksimalni zneski za te stroške in povšalne zneske. Uh, za to določanje uporabljamo skupne metode, ki smo jih določili skupaj s državami članicami in v prilogah imamo te podatke, ki temeljijo na prejšnjih programskih odvojih, pa tudi na nacionalnih statističnih podatkih. Delegirani akt ima dva dela. Glavni del, ki velja za vse države članice in potem imamo tudi priloge. Zaenkrat imamo samo dve prilogi, kajti le dve države članici. Samo pri dveh državah članicah smo lahko zaključili razpravo Eh, za katere operacije bomo uporabili te poenostavljene eh, stroškovne možnosti. Ta delegirani akt se bo k malu spremenil in sicer tako, da bomo dodali nove priloge. Besedilo delegiranega akta določa, da je treba določiti predmet uporabe za države članice in vrsta operacij se določijo v prilogah. Potem treba definirati višine standardnih stroškov na enoto in povšalnih zneskov. Ti se lahko tudi mm, spreminjajo, saj bo uredba veljala do leta 2023. Vsak aneks, vsaka vloga ima dva dela. Prvi je opredelitev standardnih stroškov na enote in povšalnih zneskov in drugi del pa je namenjen prilagoditvam teh zneskov. Doslej imamo torej dve prilogi za dve države članice, ki upravljate sredstva iz Evropskega socialnega sklada in imamo dva različna pristopa trem držav članic. To ponazarja, kako sprožen je ta sistem za razvoj standardnih stroškov. V Franciji smo vključili vse stroške uh, na podlagi pobude za zaposlovanje mladih. Na švedskem pa so upravni organi predlagali, da del stroškov se upravlja po členu 14.1, drugi stroški pa glede na dejanske stroške, torej ne glede na standardizirane stroške. Švedska se je odločila torej za standardizacijo določenih stroškov, stroškov za osebje in za udeležence. In priloga razlaga različne stopne stroškov na uro za osebje ki so v devetih dohodkovnih razredih. In kalkulacije smo oblikovali na, pod, na podlagi podatkov švedskega statističnega urada. Prihaja pa tudi do razhajanj med uh, eh, Stokholmom in drugimi regijami, zato je Švedska predlagala razlikovanje glede na regijo, torej Stokholm ali uh, kjerkoli zunaj Stokholma. Torej, tako je prišlo te razlike v urni postavki. Torej, ko gre za stroške osebja, bomo uporabili eh, te postavke, ne bomo pa zahtevali dodatnih podatkov in uh, dokazov. Drugi indikator v, švedskem, v švedski prilogi je izračun stroškov na udeleženca na uro v istem prednostnem področju. Tudi tu smo ločili uh, zadeve regionalno, prestolnica oziroma zune prestolnice. Potem imamo tretji indikator, uh, stroški eh, v prednostne logi 2 in 3. Tu smo porabili zgodovinske podatke iz projektov ESS-a. -ja tu gre za uh, pobudo za mlade in za olajšan dostop do trga dela pri teh dveh prednostnih nalogah. In še četrti indikator v švedskem meru je strošek udeleženca na uro, ko gre za usposabljanje, ko se torej odeleži usposabljanja. Test indikatorje smo definirali glede na strosno skupino. Potem imamo prilogo za Francijo. Ta je enostavnejša. Eh, francoska enota stroška deluje posebno drugače. Vključuje vse stroške operacije in je povezana z rezultatom operacije. Eh, torej imamo pobudo za mlade ki je bila najprej financirana strani eh, francoske vlade, sedaj pa je financirana tudi strani Evropske pobude za mlade. Če imamo mladega, ki ni vključen v izobraževanje, ki ni zaposlen, eh, podpiše pogodbo za odnos za zaposlovanje in je 12 mesecev vključen v usposabljanje lahko pa se tudi naje delovno mesto v teh 12 mesecih. V prvih štirih mesecih pa ga spremlja javni zavod za poslovanje. In francoski organi so se odločili, da če imajo pozitivni rezultat po 12 mesecih, potem bodo ta strošek, uh, za, uh, bodo za ta strošek zahtevali povračilo od komisije po fiksnem, po fiksnem eh, znesku, ki je bil določen. 3600 evrov. Torej, to je lahko pozitiven ukrep pobude za mlade. Torej, lahko gre za to, da je nekdo spostavil svoje podjetje, da se je zaposlil ali pa da je 80 dni bil na delovnem mestu. In za Francijo. V uh, eh, Franciji je ta znesek, torej 2000 za udeležence in 1600 evrov za Mm, aktivacijski ukrep. Do teh številk smo prišli na podlagi nacionalnih podatkov glede stroškov. Torej, če ima pozitiven rezultat nekdo, torej je bil uspešen, je potem znesek, ki ga lahko Francija zahteva, 3600 evrov. Bom zaključila tu, zato lahko odgovorim na morbitno vprašanje. Vendar naj eh, povem, da ni morda prav, da eh, izpostavljamo, da spomnimo številkah. Sedaj se še naprej pogajamo o eh, številkah z drugimi državami, članicami. In ne bodite presenečeni, če boste v prihodnih mesecih dobili še nove eh, delegirane akte, ki bodo sprejeti za druge države članice. In torej mi se res eh, zauzemamo za široko uporabo standardnih stroškov in vprašalnih zneskov za Evropski socialni sklad. Um Hvala za poročilo. Prosim, da se prijavite k besedi, da vidimo, koliko časa vam lahko dam. Imamo še šest minut na voljo. Dva vidim. Elizabet je že na seznamu, gospod Matan. 6 minut, kar pomeni za vsakega ne več kot 2 minuti. Elizabeth. Merci, president. Hvala, gospod predsednik. Res na hitro. Hvala komisiji za to poročilo odborov za zaposlovanje, kajti nismo imeli teh podatkov glede vašega dela. In naš odbor za zaposlovanje se je veliko investiral v to, da bi zagotovili penastavitev in v času pogajanj smo morali biti zelo odločni, ko smo se pogajali z državami članicami glede tega. zelo smo pripravljeni zagovarjati to poenostavitev z državami članicami. Standardni stroški so odlično urodje za, za, to, za doseganje te poenostavitve, vendar. Zdi se mi nekoliko plašno, da se odzivate le na pobude držav članic. Mislim, da bi morda morali biti mi odločnejši in eh, bi to poenostavitev mi promovirali, ne pa da morajo države članice zahtevati to poenostavitev. Torej, toliko, eh, to je prva stvar. Druga stvar, gospa direktorica, draga Diana, predstavili ste nam kriterije za izračun in sama sem pogledala podatke za Francijo. Ko je za teh 3600 evrov, imamo 1600 evrov, ki je namenjenih za strukturo, ki bo dosegla ta cel. Strinjamo se, da je teh 1600 evrov namenjenih organov, če jim uspe vključiti mladega v trg dela. Vendar mladi človek dobili 2000 evrov. In ne bi si želela, da bi evropski denar eh, nadomeščal to, kar bi morali storiti nacionalni organi oziroma prav njihovo nalogo. Mate? Hvala lepa, gospod Mate. Oui, alors là, je... Torej, tokrat pa sem razumel želite si zadevo poenostaviti in sedaj je to nekakšna eh, tovarna, nekakšna plinarna za vsako državo članico in sedaj želite doseči še nekaj več od tega. Hvala lepa, Antea McIntyre. Hvala. podprla bi to, kar je pravkar povedala gospa Mranšantje. Tudi mene skrbi, koliko denarja se bo porabilo za organe, ne pa za ljudi. Gospa Mranšantje je uh, veliko storila na tem in vedno tudi zato ima Francija ta sistem že v veljavi. No, zanima me pa, kako zadeve potekajo za druge države članice, zlasti za Združeno kraljestvo. Me zanima, kaj ti meni, da bi tam lahko ta sklad zelo dobro uporabili in rada bi dobili nekakšen briefing glede tega, kako potekajo pogajanja z drugimi državami članicami glede teh poenostavljenih možnosti povračil. Najlepša hvala, to je bil zadnji prispevek za danes. Komisija ima kratek odgovor na to. Hvala na kratko. Hvala, gospod predsednik. Bi odgovorila gospešna te, da aktivacijski ukrepi, torej za nje namenjenih 1600 evrov v Franciji, so stroški, ki jih ne gre pocenovati. Gre za usposabljanje, gre za profiliranje mladih, ki ni zaposlen, ki se ne usposablja. In to poteka eno leto, torej to vendar ni tako zelo veliko denarja. In prav, prav je to, da je se Francija odločila zahtevati eh, povračila le, če so uspešni. Če pa jim ne uspe, potem bo nacionalni denar pokril te stroške. Nisem razumela tega komentarja glede delegiranih aktov. Ko delegirani akt stopi v veljavo in priloga potem bo to zelo enostavna metoda za povračila za te dve državi članici v prihodnjih osmih letih. Zato je seveda potreben določen čas, da se pripravi tak akt. Moramo zbrati podatke, metodologijo in se potem dogovoriti glede standardnih stroškov zato da potem to dejansko postane del samega delegiranega akta. Tu ne gre za to, da se ne bi več pogovarjali z državami članice. Seveda dobimo zahtevke za poročila in jih plačamo. Mislim, da uh, tu ne gre za nekašno pogovarjanje z državami članicami. In pogajanja glede tega, kakšne možnosti bi izbrali, to je nekaj, o čemer se eh, odloča države članice. Smo pa pripravili eh, seminarje, kjer smo predstavili možnosti, ki jih omogoča člen 14. Ena, predstavili smo smernice, ki smo jih pripravili za države članice in mislim, da smo pokrili vse države članice posod smo imeli seminarje, sedaj pa bomo predstavili podrobnosti glede tega, kaj bi bilo najbolje za vsako državo članico in kako izračunati stroške za vsako državo članico. Države članice so zainteresirane za to, ne moreš, da ni interesa vseh držav članic, vendar One so tiste, ki se morajo odločiti, katere operacije bi vključile v ta, ta, ta delegiran akt in tu jim moramo nuditi podporo. In potem vprašanje glede združenja kraljestva. Lahko pripravimo uh, pregled glede stanja pogajanj z državami članicami. Najlepša hvala. Mislim, da bomo sedaj zapisali v zapisnik in sicer, da lahko primere, ki se obravnavajo po enostavnem postopku, v odboru obravnavamo. Kar se deve 10600 evrov, to se zdi nekoliko veliko za opravo. Mogoče bi bilo dobro, če bi za člane našega odbora pripravili nekaj, kar ni vrzeljeno po ekonomskih faktorjih, neko informacijo, ki bo bolj splošna, tako da bo zadeva bolj transparentna. Takšna je moja želja. Potem imamo rok za vložitev predlogov sprememb, to se pravi pojutrišnjem popovdne. Prosim, da to upoštevate, to je zelo kratek rok. In končni rok za pripombe, ki se ložijo pri svetu, je 8. november 2015. To se nanaša na oba, na oba delegirana aksa. Naslednji sestanek bo 23. septembra 9.30 do 12.30 in 15.18.30 v Bruslju hvala vsem, ki ste tukaj, ki ste bili tukaj. Hvala tudi tolmačem. Lep dan še naprej in veliko uspeha.